Lepo pozdravljeni na današnjem sestanku. Na voljo je celoten jezikovni režim, če želite poslušati tolmačenja, razen malteščine in hrvaščine. Rada bi vas obvestila tudi o skupinah obiskovalcev, ki bodo prispele med sestankom. Gospod Havi Lopez je povabil obiskovalce, skupino obiskovalcev, ki je sestavljena iz loka socialističnih lokalnih predstavnikov, 30-ih ta skupina šteje iz katalonske majhne regije Vale Oriental. Ti se nam bodo pridružili ob pol dvanajstih, torej proti koncu sestanka. Gospa Moran Šartije, ki se nam bo, upam, tudi pridružila, je prav tako povabila skupino obiskovalcev 21 oseb. Tudi ti bodo prispeli danes in udeležili se bodo razprav o tednu EU Afrika od 11.15 do 12.30 bodo z nami. Potem pa imamo še skupino obiskovalcev, ki je povabil gospod Fontulis, 14 eh, grških znanstvenikov in študentov, ki so prisotni že zdaj. Tisti, ki ste že z nami, prisrčno dobrodošli. Tisti, ki bodo prišli pozneje, pa jih bom pozdravila takrat. Naj vas obvestim še o socialnem vrhu v Göteborgu, ki je potekal 17. novembra. Tudi mi smo sodelovali na vrhu. Sama sem sodelovala kot delujoča predsednica odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Tudi gospa Kuneva je bila tam, gospod Meserič. Marija Žuao Rodriguez, seveda gospod Vanden Kendele in gospod Kalvej Šambon. Vsi smo bili prisotni na zasedanju, morda pa sem koga pozabila. Ampak, eh, kolikor vidim, ne. Šlo je za zelo plodno in zanimivo zasedanje, saj z našega vidika se je to seveda na naši agendi vse te teme. Vesela sem bila, da so me povabili, da sem lahko sodelovala na številnih različnih razpravah. Zdaj pa je na vrsti že tudi kar tretja točka na dnevnem redu. Poročanje v zvezi s trialogom o napotitvah. Je z nami kakšen izmed članov, ki nam lahko pove kaj več? Ja, Agnes. Prosim, hitro se usedi, čakamo te, da ti potem lahko dam besedo there has been uh, uh, uh, Več sestankov je že bilo, prvi je potekal v Stra Štrasburgu. Tam smo bili zelo učinkoviti, dosegli smo kar nekaj dobrih rezultatov že v izhodišču. Naslednji trialogi so tudi že načrtovani, sicer 28. novembra bo trialog potekal v Bruslju, 4. decembra tudi v Bruslju, 13. decembra pa v Strasburu. Ne vem, ali smo že lahko optimistični, ampak glede na dobre rezultate, ki smo jih dosegli na prvem trialogu, gotovo ni nemogoče, da bomo znova dosegli dobre rezultate 13. decembra. Vsaj upamo lahko. Tako, s tem pa tudi že predajem besedo gospe Jongerius, ki nam bo povedala kaj več o rezultatih prvega trialoga, pa tudi več o sestankih s poročevalci v senci in o delu, ki nas še čaka. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Nekaj informacij ste podali že vi. In lahko povem, da smo tudi po mojem mnenju dobro začeli. Zastavili smo pozitiven ton, kar je seveda težko Obravnavati je treba veliko tem, kjer se naša mnenja razhajajo. Predlog sveta in naš mandat se seveda ponikot razlikujeta. Tako da se vsi seveda na začetku zanašamo predvsem na svoje stališča in prvi trialog smo izkoristili za to, da smo predstavili tista najpomembnejša vprašanja za obe strani. To smo storili vsi, parlament, svet in komisija. Tako da je zdaj situacija jasna. So poročevalka bo tudi prispela vsak hip. Smo pa dobili predlog strani sveta, o katerih temah bi se želeli pogovoriti na te tri datume, ki ste jih že navedli, predsednica. Res je, predsedstvo sveta je zelo ambiciozno. Sem se pa pred trialogom pogovarjala tudi s stalnim predstavništvom Bolgarije in tudi na njihovi agendi je ta dosje zelo visoko na seznamu prioritet. Če torej Estoncem ne bo uspelo zaključiti pogajanj, bodo Bolgarci prevzeli z veseljem. Vsebinsko gledano bodo pogajanja najbrž kar zapletena in težavna, ampak Eh, okrog pogajalske mize so res eh, visoke ambicije, da ta pogajanja zaključimo uspešno, tako da sem sama pozitivna. Hvala lepa. Je kakšno vprašanje za Agnes? Okay, and Juta is here. Ja, tudi Juta je z nami. Pozdravljena. Si se odločila, da se vrneš v parlament. Zelo smo veseli. Okay. Uh, next shadows... Naslednji sestanek poročevalcev v senci za napotitve je predviden 27. novembra ob 8. Zelo zgodaj zjutraj, kaj ne, med 8. in 9. Ne, predsednica se popravlja med 6. in 7. zvečer se bodo sestali poročevalci v senci. V večje podrobnosti se pa ne bi spuščala. Kot eh, veste, smo se tudi z odborom Tran pogovarjali o cestnem prevozu v zvezi s tem dosjejem in mislim, da so predložili nekaj zamisli, kako to obravnavati. Mark oziroma Andreas. Torej, gre za postopek iz člena 54, ko gre za sektor cestnega prevoza in konferenca predsednikov odborov se bo o tem še posvetovala. Zdaj pa je na vrsti naslednja točka na dnevnem redu. Sprejetje zapisnikov sej, treba je podrediti zapisnike sej 16. in 19. oktobra. Prav ti so potrjeni. Potem pa četrta točka, Europass. Zdaj nas čaka predstavitev drugega trialoga, ki je potekal 9. novembra. Tudi tam so dosegli dober napredek in gospod Mann bo na hitro povzel, kaj se je tam dogajalo. Predstavil bo tudi prihodnje korake v zvezi z Europesom, tako da gospod Mann kar dobi besedo. Hvala lepa, gospa predsednica, drage kolegice in kolegi. Europass bi lahko postal prepoznavna znamka Evropske unije, ko gre za znanja, spretnosti in kvalifikacije, če se tega pravilno lotimo. Jasno smo povedali, da bi to moral biti prostovoljen instrument, to je že pomembno in mislim, da smo dosegli že tudi kar nekaj soglasja. 9. novembra smo imeli priložnost eh, se sestati v stavbi sveta tu v Bruslju in se posvetovati o tem, česa se bomo sploh lotili, ali obstaja možnost dogovora med svetom, parlamentom in komisijo. Za začetek bi se zahvalil sekretarjatu, mislim, da smo se dobro pripravili, pa, tako, pa tudi tehnične ekipe z komisije in sveta so dobro pripravljene in so jasno predstavile svoje stališča. Obstaja duh sodelovanja Eh, ki ne obstaja povsod, niti ne v moji državi, kar smo doživeli med vikendom. Torej, različna področja je treba eh, jasno opredeliti, opredelitve že imamo na voljo in to je dobro delovalo. Članom odbora lahko povem tudi, da smo sodelovali naš odbor in odbor Kult, kolega Malinov je soporočevali, tako da smo se tega lotili skupaj. Uh, 72 točk smo uspeli dogovoriti, to je kar precej dve tretjini, tako da nekaj nam je že uspelo doseči. Pri temi skills intelligence, torej inteligenca na področju spretnosti, tam še vedno obstajajo razhajajoča mnenja. In 14. novembra smo imeli četrti sestanek poročevalcev v Senci v Strasburu in ugotovili smo, da se ponekod še ne strinjamo. Upam, da nam bo tudi ta nesoglasje uspelo odpraviti, ker je obstajal duh kompromisa. Če nam bo uspelo premagati to predvsej visoko oviro, potem smo dosegli že zelo veliko. Dobro vzdušje je bilo, to lahko potrdijo tudi drugi, ki so bili na sestanku v Strasburu. In mislim, da je to že ohrabrujoče. Obstaja volja, da dosežemo dober rezultat. Naslednji trialog bo potekal 7. decembra, če bo to tudi že zadnji, odvisno od tega, koliko bomo dosegli. Predtem bomo imeli tudi še sestanek poročevalcev v Senci v Evropskem parlamentu, tako da res mislim, da smo na dobri poti. Če bomo na koncu dosegli dogovor s svetom in komisijo, mislim, da s tem tudi že lahko dosežemo zelo dobro prepoznavno znamko Evropske unije. Če to ne bo uspelo s tokratnim predsedstvom sveta, nam bo to zagotovo uspelo s prihodnim. In res sem vesel, da sem lahko predstavil tako pozitivne informacije. Thank you, Mr. Mann. Hvala, gospod Mann. Bi rad še kdo kaj dodal v zvezi z Europasom? Vsi smo seznanjeni z razpravami, se mi zdi, tudi tisti, ki niso prav neposredno upleteni v to delo. No, kot poročevalka v senci lahko dodam temu, kar je povedal gospod Mantole. Res poteka razprava o zvezdi tako imenovano Skills Intelligence, inteligenca na področju znanj in spretnosti. In včasih je res težko, če imate na podlagi besedil določena pričakovanja, eh, ki jih eh, ne želimo izpolniti. Upam, da nam bo to uspelo razrešiti in da bomo na koncu imeli enaka stališča. In se bomo strinjali glede tega, kako naprej. Upam, da bo do tega prišlo že. 7. decembra na trialogu in da bo to tudi že zadnji trialog. No, če nihče več ne želi besede, lahko dodam samo še to, da bodo znanje in spretnosti vse pomembnejša v prihajajočih letih, verjetno še bolj pomembna, kot so bila do sedaj. je z nami kdo iz Generalnega direktorata za poslovanje, gospa Greb. Bi radi še vi kaj dodali? Hvala, gospa predsednica. Sem Alison Krebs, enote za znanje, spretnost in kvalifikacije z Generalnega direktorata za zaposlovanje. Samo ponovila bi sporočilo gospoda Mana. Tudi nam se zdi, da smo dosegli dober napredek, da vlada pozitiven duh na pogajanjih in v imenu komisije seveda lahko povem, da se naše tehnične ekipe dobro pripravljajo. Čutimo pa, da deležniki eh, končno hočejo doseči napredek in kolektivno se ozirajo k nam, da bi že lahko tudi pričeli razvijati posodobljen Europass. Kot je povedal že gospod Mann, razprave tečejo dobro in hitro se pomikamo v želeni smeri. V svetu predlog obravnavajo že kar nekaj časa in vemo, da bi deležniki si tudi že končno želeli izboljšane storitve tako za izbire na trgu dela, kot tudi za izbire na področju izobraževanja. Ampak kot rečeno, smo na dobri poti in upam, da bomo dogovor dosegli že v prihajajočih tednih ali vsaj mesecih. Še zadnje besede, gospod Manj, če želite. Ja, najlepša hvala. No, Eh, vsi smo se lotili dela očitno, to je dobro, vsi smo pripravljeni na kompromise in upam, da bomo na koncu dosegli rezultat, ko bomo rekli, to je prepoznaven uspeh za Evropo in s tem bomo marsikaj izboljšali na področju mobilnosti. Eh, Hvala. Zdaj pa imamo dve minuti časa, da najdemo glasovalne kartice in potem smo kar lotili glasovanje.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 Prav upam, da ste vsi vstavili svoje glasovalne kartice in da lahko kar začnemo glasovati. Najprej mnenje v zvezi z eh, Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji Retail to Finland. Glasujemo. Yeah. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 30 glasov za. The other, uh, EGF, e uh, I... Pa še druga točka v zvezi z Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji, Etika Retail Greece. Gre za poimensko glasovanje. Glasujemo. And the vote is now closed. Konec glasovanja.

Jaz se vem, da ni nobene razlike. Vedno je razlika, če glasujete. Prav, zdaj pa gremo lahko naprej. Omnibus. Kdo je za, proti, torej gre za določbe v zvezi z ESF. Sorry, Elektronsko moramo glasovati. Glasujemo. V zvezi z določbami ESS, eh, e socialni sklad, torej. Glasujemo. Konec glasovanja. 28 eh, glasov za sprejeto. Potem pa še določbe v zvezi z EAS, IGF e in FIAT. In the middle of a voting session. It's between two votes. Uh, gospod vontulis so težave? vendarle vam kapnja miha nimate gospod predsednik. ja nekatere naprave za glasovanje ne delujejo očitno. lahko kdo pomaga kolegu? je treba ponoviti glasovanje v zvezi z omnibusom, torej najprej določbe ESF. Še enkrat bomo glasovali o določbah ESF iz uredbe omnibus. Glasujemo. Konec glasovanja. 32 glasov za. Yes take another machine. It's too late. We'll take the next vote. Gremo naprej. Še vedno uredba Omnibus, EAC, EGF, EGF, FEAD določbe, kdo je za. Tu pa glasujemo poimensko. Glasujemo. And the vote on the four column table for omnibus regulation. Konec glasovanja. Okay, there are. Do we have a result? No, tu pa imamo že rezultat. 32 glasov za, 2 proti in 6 vzdržanih. Zdaj pa poročilo gospe Gentile.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 naprave za glasovanje, da bomo potem lahko glasovali. Bomo pričeli. Poročilo Palome Lopez Bermeho. Glasujemo o celotnem besedilu. Glasujemo. No, no. Glasujemo kot običajno. Kdo je za? Hočete zavrniti poročilo? Vse veste glasujete, če glasujete za, potem zavrnemo. Favor, če glasujete za, potem bomo poročilo zavrnili. In če je to eh, sprejeto, potem so vsi druge predloge spremembe brezpredmetni. Kdo je za, kdo je proti? Yeah. That means that uh, you uh, reject those who want to say I need no to ask this. Which report? O katerem poročilu glasujemo? Se mi zdi, da so ljudje zmedeni. Glasujemo o preizkusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicov. Ideal... Ja vem, da to ni najboljša dvorana za glasovanje, ampak tako pač je. Torej, gre za osnutek mnenja v zvezi s preskusom sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev. Gospa Paloma Lopez Brmeho je pripravila to poročilo. Zdaj bomo z glasovanjem nadaljevali, ker ste s prvim glasom pokazali, da predloga ne zavračate. Tako da je na vrsti predlog srembe ena, ta je bil umaknjen, potem predlog spremembe dve, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis A, kdo je za, preverjamo kompromis ena, elektronsko glasujemo konec glasovanja zavrnjeno enaintrideset glasov proti kompromis a kdo je za proti vzdržani sprejeto predlog spremembe devetinosemdeset za proti Ne, ne, je brezpredmeten. Predsednica se upravičuje. Predlog spremembe 95. Kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Predlog 96. Za? Proti, zdržani, zavrnjeno. 97. Za? Proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 99. Za? Proti, zdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo, preverjamo, predlog sume 99, glasujmo. And the vote is now closed. Konec glasovanja. Sprejeto, 25 glasov za. Predlog sume 101, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis dve, za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo, preverjamo kompromis dve. Glasujemo. And the vote is now closed. On... Konec glasovanja. Sprejeto 24 glasov za. Predlog spremembe 104. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 111, kdo je za, proti, vzdržani, preverjamo. Preverimo elektronsko 111, glasujemo. And the vote is now closed. Konec glasovanja. And it's rejected by 23 votes. 23 glasov proti, torej proti. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Mislim, da je to zavrnjeno, ampak preverimo. 112 preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. To je zavrnjeno z 31 glasovi proti. 113 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 114 za, proti, zavrnjeno, 115 za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromis B3, oziroma 3 za, proti, vzdržani sprejeto. Preverjamo kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. To je zavrnjeno za 33 glasovi. Kompromis B za proti vzdržani. Preverimo še kompromis B. konec glasovanja. To je sprijeto z 34 glasovi. Sto sedem, kdo je za, proti, vzdržani, to je sprejeto po mojem, no pa preverimo, sto sedem. Glasujemo. Konec glasovanja. 24 glasov za. Sprejeto torej. Kompromis 4. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 5 za. Proti. Vzdržani. Preverimo kompromis 5. Glasujemo. Kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto za 25 glasovi. Kompromis oziroma predlog spremembe 138 za proti vzdržani zavrnjeno predlog spremembe 139 za, proti zdržani, mislim, da je to zavrneno, ampak preverimo 139, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno za 34 glasovi proti. 140 predlog spremembe za proti, vzdržani, zavrnjeno, 141 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 146 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 147 za, proti, proti, vzdržani zavrnjeno. Sto oseminštirideset za, proti, vzdržani zavrnjeno, kompromis sedem za, proti, vzdržani zavrnjeno. Preverimo kompromis sedem glasujemo, konec glasovanja. 24 glasov za sprijeto. Kompromis D. Ne, oprostite. 158 za, proti zdržani, zavrnjeno. 159 za, proti zdržani, Preverimo 159. Glasujemo. Konec glasovanja. Kot vidite, je to 160 proti vzdržani. Moramo preveriti. Glasujemo konec glasovanja. Sprijeto z 22 glasovi za. 161 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 162 za, proti, vzdržani, preverimo. 162 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto z 26 glasovi za. Kompromis E za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverimo kompromis E. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto z 36 glasovi za. Kompromis 8 je naslednji za, proti, vzdržani, sprejeto bi rekla, no pa preverimo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 25 glasovi za. Kompromis 9 na 8 strani imate to. Za. Proti. Zdržani sprejeto. Pojdimo na predlog spremembe 187 in 188 skupaj. Sta identična za. Proti zdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 189 za, proti zdržani zavrnjeno. 190 za, proti zdržani sprijeto. No pa preverimo 190. 190. Glasujemo. Konec glasovanja. Enako 23 za, 23 proti. 196 skupaj z 198, kdo je za? Proti. Zdržani To pa moramo preveriti. 196 skupaj za 198. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno s 33 glasovi proti. Predlog spremembe 200. 200 in 201 skupaj, kdo je za? Proti Zdržani? Moramo preveriti. Uh, Konec glasovanja. Zavrnjeno z 32 glasovi. Proti. 202 uh, in 204 sta identična. Kdo je za? Proti zdržani zavrnjeno. 203 za, a to je, to je eh, brezpredmetno, 206 in 207 zdaj, kdo je za. Proti, preverimo tole, 206 in 207 skupaj, hvala. And the vote is now. Konec glasovanja. To je zavrnjeno z 32 glasovi proti. Prosim vas, če jasno dvigujete roke, kajti težko vas je videti v tej dvorani, je to res težko. 233, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 205 za, proti, to je zavrnjeno. 209 in 210 skupaj, da je za, proti, to je zavrnjeno. 211. Umakne kdo, 212, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno 213 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 192, kdo je za, proti, zavrnjeno. Amendment 214 in 214. 214, 216 skupaj, kdo je za? proti, zdržani, sprejeto. 215, a preverjamo, 214, 216 skupaj, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto s 25 glasovi za, zdaj smo na 215. Torej, naslednje 200, ne, tudi 222 je brezpredmeten. Torej, 222, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Dvesto štiriindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto, dvesto petindvajset, kdo je za, Ne, to ni brezpredmetno. Kdo je za torej 200? 25 z, proti, vzdržani. Mislim, da je to zavrnjeno, torej 225. Kompromis 10 za, proti, vzdržani sprejeto. No pa preverimo kompromis 10, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto z 27 glasovi za. 232 za, proti, zdržani, zavrnjeno, kompromis 11 za, proti, zdržani, sprejeto. No pa preverimo kompromis 11. Preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z 32 glasovi proti. Aha, potem moramo zdaj vsakega posebej. 234, 235 in 237 skupaj. Kdo je za? Kdo je proti? preverimo, glasujemo. Konec glasovanja. To je sprejeto. Gremo naprej na kompromis F. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti kompromis 9? Dobro, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto za 27 glasovi za. In gremo na 13. stran kompromis. 13, kdo je za? Proti. To preverjamo. Kompromis 13 preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno s 33 glasovi proti. Kompromis zdaj bomo šli enega po enega. Torej, predlog spremembe 248 za proti, vzdržani zavrnjeno, 249 za proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 14. A, preverjati, preveriti želite 249. Ampak to je brezpredmetno, ker smo že rekli za 248. Yeah. 249 je brezpredmeten zdaj. We, re we rejected To smo zavrnili. 248 smo zavrnili, kar pomeni, da 249 postane brezpredmeten. Torej gremo na kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo kompromis 14. Glasujemo. Konec glasovanja. To je zavrnjeno z 36 glasovi proti. Predlog spremembe 253. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani, zavrnjeno. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, to moramo pa preveriti. Kompromis 15 preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno s 35 glasovi proti. Kompromis 16. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Mislim, da moramo tudi preveriti kompromis 16. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno z 31 glasovi proti. Kompromis 17, kdo je za, pa proti in vzdržani. Rekla bi, da je to sprijeto. Dobro, preverimo. Kompromis 17. Glasujemo. zavrnjeno z 36 glasovi proti. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Nemogoče je tukaj v tej dvorani res tako slabo vidim, torej preverjamo 18, kompromis 18. Konec glasovanja. <laughs> Vidite, isto je. Zavrnjeno s 36 glasovi proti. Poglejmo 19, kompromis 19, no, za, proti, zavrnjeno. Hvala. Kompromis 20, kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromis 21 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Samo eno vprašanje, gospa predsedujoča. Če, imamo, če zavrnemo kompromis, potem moramo še enkrat glasovati in tega niste naredili. Torej, če je kompromis zavrnjen, greste na naslednjega, ampak ne, moramo glasovati še o predlogih sprememb, če je kompromis zavrnjen, tako recimo pri kompromisu 18. Zakaj tega nismo počeli je razlog je v tem, da so identični, da so enakovredni. Torej, v tem primeru. Zato nismo glasovali o posameznih predlogih sprememb. Bomo pa glasovali o predlogu spremembe 276. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da je to sprejeto. Kompromis 22 za proti, vzdržani, sprejeto. No, pa preverimo kompromis 22. Konec glasovanja. Zavrnjeno 37 proti. Dvesto osemdeset, predlog spremembe, kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjeno. Preverimo 280. Konec glasovanja. Zavrnjeno s 25 glasovi proti. 281 ne, gremo na 282. Kdo je za? Proti vzdržani. Preverimo predlog spremembe 282. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno s 25 glasovi proti 283, kdo je za, proti, preverimo 283. konec glasovanja. 23 proti 23. Dvesto štiriinosemdeset, kdo je za, kdo je proti, vzdržanje je zavrnjeno, dvesto petinosemdeset, kdo je za, proti, vzdržanje je zavrnjeno, dvesto šestinosemdeset za, proti zdržani sprejeto. Kompromis 12. Za. No, o kompromisu 212, ne glasujemo pa kot 242, o predlogu spremembe 242, kdo je za? Za? Proti? Zdržani, sprejeto. Preverimo torej 242. Glasujemo, konec glasovanja. zavrnjeno z dvema glasovoma več proti. 204, 243, 243 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 244 ne glasujemo, 287 za, proti vzdržani sprejeto. No pa preverimo predlog spremembe 287, glasujemo. Konec glasovanja 287. To je zavrnjeno z enim glasom več. Kompromis 23, kdo je za, pa proti in vzdržani preverimo kompromis 23. Glasujemo. Kompromis 23. Konec glasovanja. O kompromisu 23 zavrnjeno z enim glasom večine. Kompromis H. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno preverimo kompromis H. Glasujemo in konec glasovanja. Sprejeto s 26 glasovi za. Predlog spremembe. Predlog spremembe 296. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. 298 za, proti, vzdržani. Preverimo 298. Glasujemo. Konec glasovanja 298 zavrnjeno z 26 glasovi proti. Gremo zdaj na 297 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 299 za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog spremembe 300 za, proti, vzdržani sprejeto. 302 za, proti. Preverimo predlog spremembe 302. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z 28 glasovi proti. 301 za proti, zdržani zavrnjeno, 303 za, proti, zdržani sprejeto, 304 za, proti, zdržani, preverimo 304, glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno s 25 glasovi proti. Predlog spremembe 305. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani sprejeto. 306 za, proti, vzdržani. Rekla bi, da je to sprejeto, pa preverimo 306, glasujemo. Konec glasovanja. Ja, enako število na obeh straneh. 307 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 308 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa pridemo do uvodnih določb, predlog spremembe 3, torej eh, prva. Torej, za proti vzdržani, to je zavrnjeno. Predlog spremembe 4, za proti vzdržani, zavrnjeno. 5, za proti vzdržani, zavrnjeno. 6, za proti vzdržani vzdržani zavrnjeno, sedem za, proti, vzdržani zavrnjeno, predlog spremembe osem za, proti, vzdržani preverimo, predlog spremembe osem. Glasujemo in konec glasovanja. Zavrnjeno s 26 glasovi proti. 9 za, proti vzdržani zavrnjeno. Torej, predlog spremembe 9 preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z 30 glasovi za. Kompromis 24 za, proti. A lahko gremo še enkrat od začetka. Kdo je za kompromis 24? Za? Proti? To je zavrnjeno. Preverimo to. Konec glasovanja. Sprejeto z 28 glasovi za. Eh, Predlog 15, kdo je za? proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno. Predlog 19 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog 17, ta je brezpredmeten. Predlog 20 za, proti, vzdržani zavrnjen. Uvodna izjava 8, predlog 21, kdo je za? Proti, vzdržani zavrnjen. Predlog 22 za, proti, vzdržani sprejet. Kompromis I za, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Kompromis I, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejet. 37 glasov za. Kompromis 26. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. Bomo preverili. Kompromis 26. Glasujemo elektronsko. And the vote is now closed. Konec glasovanja. Sprejet. 27 glasov za. Kompromis J. Za. Ne, smo pri predlogu 27. Predlog 27, kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Predlog 32 za proti. Bomo preverili predlog 32. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 36 glasov proti. Predlog 33 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. Predlog 34 za. Proti vzdržani zavrnjen. Predlog 35. O tem glasujemo. Aha, kdo je za? Proti. Vzdržani zavrnjen. Kompromis 27. Za. Proti. Vzdržani zavrnjen. Thomas K. Do we take? Him? Kompromis K, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 28. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. No, bomo preverili. Glasujemo elektronsko kompromisni predlog 28. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. S štirimi glasovi več proti. Kompromis L. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Mislim, da je sprejet. Predlog 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 47 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 49 za, proti, vzdržani, sprejet predlog 50 za proti, vzdržani sprejet. Želite, da preverimo predlog spremembe 50, glasujemo elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen. 27 glasov proti. Amendment 50. Predlog 51 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 52 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 53 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 54 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 55 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 56 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 57 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 58 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 59 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 60 za, proti proti, vzdržani zavrnjen. Kompromis 29 za, proti, vzdržani sprejet. Prav bomo preverili kompromisni predlog 29, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Ne. En glas več. En glas preveč strani ELS. Zdaj je v redu. Zavrnjen. 27 glasov proti. Kompromisni predlog M. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejet. Predlog 68 za proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 68. Konec glasovanja. Sprejet. S štirimi glasovi več za. Predlog 69 je brezpredmeten. Predlog 71 za. Proti. Vzdržani sprejet. Predlog 74 za, proti, vzdržani. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem predlog spremembe 74. Konec glasovanja. Zavrnjen 27 glasov proti. Predlog 72 za, proti vzdržani, zavrnjen. Predlog 73 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 75 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog oziroma kompromisni predlog 30, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Želite, da preverimo prav? Elektronsko glasujemo o kompromisnem predlogu 30. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjen s štirimi glasovi več proti. Kompromis N. Kompromis N. Kdo je za? Proti. Ozdržani. Zavrnjen. Prav bomo preverili. Glasujemo o kompromisnem predlogu N. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet 39 glasov za. Predlog 84. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejet. Predlog 85 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 86 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 87 za, proti, bomo preverili predlog 87. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Pri predlogu 87 sprejet 26 glasov za. Predlog 88, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjen. Zdaj pa glasujemo o mnenju, kot je bilo spremenjeno. Glasujte, prosim.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 Na koncu je bil predlog zavrnjen, ampak vseeno hvala lepa poročevalki za upravljeno delo. Is this uh, where on? Yes. Yeah. This is called the regulation on the e-services card. Can I get rid of this? Uh, yeah. Okay, friends, uh, will... Dobro, kolegi, nadaljujemo zelo pomembno točko na dnevnem redu. Gre za Evropsko storitveno e-izkaznico. Tisti, ki ne želite sodelovati v tej razpravi, lahko dvorano zapustite. Ostali pa bomo nadaljevali z obravnavo e-izkaznice. Yeah, ja, good. We'll wait 30 Bomo počakali še 30 sekund, potem pa besedo predam poročevalki oziroma pripravljalki mnenja. Tisti, ki boste sprejeli napačno odločitev, zapustili dvorano in ne sodelovali v razpravi, prosim, da to storite takoj. Dobro, smo pri točki 8 na dnevnem redu uredbe Evropskega parlamenta in sveta o uvedbi Evropske storitvene e-izkaznice in povezanih upravnih zmogljivosti. Besedo predajam pripravljalki mnenja gospe Harkin. Hvala, gospa predsednica. Najprej bi se rada kolegicam in kolegom zahvalila za vložene predloge sprememb. 104 predloge ste vložili. Verjetno obstajata dva različna pristopa k temu predlogu. Kolegi iz skupine socialistov in GUE smo podali predlog, da zavrnemo predlog komisije v zvezi z e-izkaznico. Vem, da se to dogaja tudi v drugih odborih, ker sem poročeval kao senci drugot. Drugi kolegi, tudi jaz, pa menimo, da obstajajo sicer resni pomisleki glede nekaterih predlogov, ampak vseeno se nam zdi, da bi lahko besedilo izboljšali v tolikšni meri, da bi ga potem lahko kolegi podprli. Kar zadeva zavrnitev tega predloga. Ključni razlog je v naslednjem. Ta predlog naj bi izboljšal zagotavljanje čezmejnih storitev. Nekateri kolegi menijo, da tu ne gre za prost pretok, da ni to v bistvu, da gre tu predvsem za pomankljiv nadzor nad podjetji, ki zagotavljajo storitve čezmejno. Nimamo dovolj nadzornih instrumentov. Ti kolegi menijo, da bi morali zagotoviti večji nadzor, boljše spremljanje, zato da se bodo podjetja držala pravila držav gostiteljic če na nek način povzamem to stališče v enem stavku, od zdaj naprej ugotavljamo, da sistem ne deluje dobro in če bi sprejeli predlog tak, kot je, bi dopustili, da ta sistem deluje še naprej tako slabo, kot deluje. Drugi pa menimo, da sicer ta predlog vsebuje resne omejitve, ampak vseeno se nam zdi, da se je vredno usesti za mizo, se pogovoriti o vloženih predlogih sprememb, če morda lahko najdemo skupni imenovalec in če lahko morda pripravimo ta predlog na tak način, da se bodo razmere izboljšale. Upoštevati pa moramo tudi pomisleke kolegov. Prvo, kar bi rada izpostavila in bom zelo kratka pri tej točki, ker me zanima, kakšna so vaša mnenja, kakšen pogled imate na to vprašanje, kakšne so nijanse, ki bi želeli spostaviti. Ko gre za gradbeni sektor, skoraj da vsi kolegi so podali predlog, da bi gradbeni sektor izključili iz tega predloga. Mislim, da je to splošno stališče. Sicer obstajajo posamezne nijanse pri tem vprašanju, ampak zdi se mi, da ne bo težav pri iskanju skupnega stališča. Vprašanje zavarovalništva je nekoliko bolj kompleksno. Nekateri želijo, da bi se ta sektor povsem izključil, drugi si želijo, da bi vključili zgolj zavezujoč, oziroma da bi izključili samo zavezujoče dele pri zavarovalniškem sektorju, da bi vključili zgolj tisti del, ki se nanaša na zavezujoče posredovanje informacij. Tudi tu bi lahko našli skupno stališče, ko gre torej za zavarovalniški sektor. Številni predlogi sprememb se nanašajo na to, da bi morala država gostiteljica imeti več besede, še posebej, ko gre za zagotavljanje vseh informacij, ki morajo biti ustrezno preverjene. To se mi zdi sam po sebi dober pristop. To namreč pomeni, da ne želimo popravljati napak kasneje, sistem mora biti že v osnovi nepropusten, dober, kar pomeni, da je naše izhodišče v tem primeru zelo dobro. Tako bomo lahko tudi prepričani v to, da so zagotovljene informacije točne. Več predlogov se nanaša na enotne kontaktne točke, te bi morale imeti večjo vlogo pri usklajevanju, pa tudi sicer bi morali njihovo vlogo razširiti. Tu še obstaja manevrski prostor za razprave. Veliko predlogov je bilo tudi v zvezi s tem, kako naj se spremlja izkaznica. Želite tudi več fleksibilnosti glede same časovnice. Moje stališče je, da časovnica komisije ni dobra, da je prekratka. Številni kolegi imajo podobno mnenje, pravijo, da bi se morali ti roki podaljšati. Še se bomo morali pogovarjati o tihi privolitvi. Zanima me, kakšno je mnenje kolegov s tem v zvezi. Nekaj predlogov je bilo tudi glede jezika. To so pozitivni predlogi, ki jih lahko osebno podprem. Kar nekaj predlogov se je nanašalo tudi na to, da bi morali omejiti pristojnosti komisije, ko gre za izvedbene akte, in za zmanjševanje uporabe izvedbenih aktov. V prvotnem predlogu komisije nikakor ni mogoče sprejeti toliko izvedbenih aktov, kot jih komisija predlaga, zato ker je toliko negotovosti in nejasnosti. To je trenutno stanje. Upam, da nam bo uspelo skupaj sodelovati in najti rešitve, s katerimi bomo izboljšali besedilo takšen je duh, v katerem se lotevam tega predloga. Hvala. You, Hvala, gospa Harkin. Gospod Koh, beseda je vaša. Ja, dank. Hvala, gospa predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi, najprej najlepša hvala poročevalki. Bom kratek. 104 predlogi sprememb so bili uloženi v zvezi z uvedbo Evropske storitvene e-izkaznice našega poročila. Od teh 104 predlogov jih je bilo 43, torej skoraj polovica vloženih strani ELS. ELS besedilo, tako kot prej, obravnava kritično, smo se pa odločili, da bomo dali priložnost Evropski storitveni e-izkaznici in se bomo potrudili besedilo izboljšati. Dva glavna razloga sta za to. Digitalizacijo je treba spodbujati in drugič treba je zmanjšati upravno breme in birokratizacijo. Storitvena e-izkaznica omogoča možnosti za to, tako da se že veselim prvih kompromisnih predlogov poročevalke, pa tudi sestank, prvega sestanka poročevalcev v senci v prihajajočem tednu. Hvala. Hvala lepa. Gospa Jongerius, izvolite. Hvala lepa. Kolegica Regner, poročevalka v senci skupine SD, je pripravila besedilo, ki ga bom zdaj prebrala. Pet točk v njenem imenu, zakaj naj bi odbor Empel zavrnil predlog o e-izkaznici. Kot prvo, predlog vsebuje načelo države izvora in ga uvaja skozi zadnja vrata. Priložnosti, odgovornosti države gostiteljice se prenesejo na matično državo nadzor in izvajanje države gostiteljice je s tem spodkopan, kar pomeni, da bodo vsi tekmovali, kdo bo zagotavljal najslabše delovne pogoje in najslabšo zaščito potrošnikov. To je prva točka. Druga točka. Storitvena e-skaznica bo nepoštenim podjetjem in večini samozaposlenih omogočila, da sodelujajo v čezmejnih dejavnostih, s čemer lahko zaobidejo socialne delovne standarde. Samozaposlovanje bo tudi legitimno preko storitvene izkaznice. Posamezniki imajo namreč možnost, da se samozaposlijo in izvajajo storitve. Čeprav bi lahko delovali tudi za podjetje, ki napotuje delavce. Poleg tega se bo spodbujal forum shopping, kar predstavlja precejšnje tveganje, predvsem zaradi goljufije, dumping in neprijavljeno delo. Tretje. Predlog storitvene e-izkaznice nima ustreznih nadzornih ukrepov strani države gostiteljice. S tem bi lahko porušili učinkovitost nadzora, ki ga vršijo delovni inšpektorati. Četrtič. Storitvena izkaznica se lahko uporablja tudi za napotitvene situacije, kar pomeni, da se bo ustvarjala zelo negotova socialna situacija za napotene delavce. Sicer smo zaprli določene vrzeli na tem področju, ampak na področju napotitev bo ravno zaradi te e-izkaznice nastalo več novih vrzeli to pa je v nasprotju z našo direktivo o napotenih delavcih. In petič, ta predlog ne prinaša nobene dodane vrednosti, ravno nasprotno. Podjetja in delavci bodo utrpeli precejšnjo škodo zaradi nepravične konkurence. Zato poročevalka v senci iz moje skupine predlaga, da zavrnemo predlog komisije. Še sama bi rada nekaj dodala v svojem imenu. Na javnih sejah komisija sama priznava, da ta predlog vsebuje velike pomankljivosti. Dajmo komisiji pomagati dajmo ta predlog vrniti nazaj komisiji, izkoristimo ta umestni čas za to, da v predlogu razmislimo, dajmo potem pripraviti res dober predlog za to vrstne storitve. Hvala. Hvala lepa, gospa Trevesius. Hvala, gospa predsednica, hvala tudi poročevalki. Povedali ste že, da je evropska storitvena e-izkaznica presenetljivo sporna, kar je postalo jasno tudi tu. Komisija meni, da bi bilo treba izvajanje storitev na notranjem trgu olajšati, ampak potem je komisija tudi ugotovila, da svoje, svoje argumentaciji ne more slediti. Treba bi bilo vzpostaviti sistem uh, v zvezi s poklici in storitvena izkaznica oziroma ta okvir že obstaja in izkaznica bi to podvajala. Uh, V Nemčiji recimo v vseh zvezdnih deželah še ne obstaja priznavanje vseh spričeval obstaja decentraliziran sistem, ki vključuje vse uh, partnerje in mislim, da ta deluje dobro. Nekakšno centralizirano upravljanje, ki se ga zahteva v tem pristopu, pa bi škodilo modelu subsidijarnosti, ki ga ima Nemčija in strukture bi morali razrušiti in ponovno postaviti. In uh, zdaj za mojo državo tu ne vidim prednosti. Tretjič, Evropska unija bi enakopravnost izobraževanja in spričeval hotela usiliti prek te e-izkaznice in v ta namen bi hoteli izkoristiti delegirane akte. Mi pa ne želimo nekakšne prisiljene, prisiljenega izenačevanja spričeval in sistemov izobraževanja, ker bi eh, s tem tudi eh, ogrozili konkurenco. Evropske pogodbe preprečujejo takšno harmonizacijo, predvsem v PDEU člen 165. Četrtič, obstajajo tudi pravila za zavarovanje in premije, ki izhajajo iz različnih parametrov in ena zadnje iz eh, zgodovine zavarovanj. Recimo, poklicna spričevala lahko tudi izkazujejo različne spretnosti in obveznost zavarovanja in je obveznost, ki temelji na zavarovalnih sistemih posamezne države. In to, kar je v predlogu za nas, ni sprejemljivo. Komisija bi morala sprejeti zavarovanje v okviru tržnega gospodarstva, če želi spodbojati tržno gospodarstvo. Potem se lahko priključim govorcem pred sabo da te predlagane rešitve niso sorazmerne, škršijo načelo subsidijarnosti, eh, načelo ciljne države in ustrezne rešitve na področju zavarovanja. Marsikaj je absurdno v tem predlogu, tako da ga preprosto moram zavrniti. Hvala. Hvala lepa. Kolegica Kari. Tak, Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki za predstavitev. Mislim, da ste upoštevali vse tiste točke, ki smo jih skušali ponazoriti v predlogih sprememb. Strinjam se s skupino SD, zakaj naj zavrnemo ta predlog. Ne bom ponavljala vseh argumentov, ker se z njimi popolnoma strinjam. Zdi se nam, da je veliko državljanov, ki imajo težave s socialnim dumpingom. Podjetja izkoriščajo enotni trg za to, da selijo ljudi sem in tja, jih zaposlujejo v nedostojnih pogojih. Zdaj pa bomo podjetjem to početje še olajšali. Je res to tisto, kar želimo posredovati državljanom kot sporočilo? Ne, mi želimo, da bi tudi država gostiteljica lahko izvajala nadzor nad tem, ali se zagotavljajo ustrezni pogoji. Obrnili smo se skupaj na glavo, zlasti, ko gre za zagotavljanje nadzora nad delovnimi pogoji. Očitno je, da moramo ta predlog v celoti zavrniti. Nobenega razloga ni, zakaj bi morali zdaj predstaviti neko krpanko. Tega predloga ne potrebujemo. Mi pozdravljamo vse možnosti, zato da bodo zadeve manj škodljive. Dajmo izključiti gradbeni sektor, dajmo državi gostiteljici več priložnosti za nadzor, dajmo odpraviti možnost, da bi komisija sprejemala izvedbene določbe, kajti tu se mi zdi, gremo res korak predaleč. Poglejmo si tudi sistem, kot deluje v tem trenutku. V IT sistemu je ogromno starih, zastarelih podatkov, sistem, kot smo slišali, ne deluje, podatkov v sistemu ne moremo uporabljati, ker podatki niso posodobljeni. Ne vem, ali lahko ta predlog utemeljimo na predlogu IMI ali ne. Kakorkoli, predlog bi morali zavrniti, Sem pa vesela, da je poročevalka predstavila tudi pozitivne elemente. Pripričana sem, da nas čaka pozitivna razprava. Hvala. You, Hvala lepa, gospa Ždanoka. Yes, Hvala, gospa predsednica. Kakšen je bil idejni koncept komisije, ko je pripravila ta predlog? Po našem mnenju dober. Poenostaviti moramo delovanje malih in srednje velikih podjetij v Evropski uniji, nasplošno gledano. Ampak v tem predlogu, predlogu komisije najdemo cel kup pomankljivosti. Vprašanje je torej, ali naj ta predlog v celoti zavrnemo ali naj ga skušamo izboljšati. Naše stališče je, da bi nam bilo ljubše da od komisije zahtevamo, da predlog napiše na novo. To bi bila naša najljubša možnost. Podprli bomo socialiste in guje, kar zadeva to vprašanje. Glede predlogov sprememb. Predlogi sprememb izpostavljajo točke, pri katerih smo našli pomankljivosti. To smo želeli tudi povdariti s tem, ko smo vložili predloge sprememb. Poleg tega se nam zdi, da ta predlog ne bi smel imeti neomejene časovnice, postaviti moramo natančen rok, dokdaj je treba zadeve izpeljati, tudi ko gre za posredovanje informacij je treba storiti veliko več. Enako velja za zaščito potrošnikov in uporabnikov storitev v državi gostiteljici. Te zadeve niso dovolj dobro opredeljene v predlogu. Tako da je treba tudi to še nekoliko bolj podrobno opredeliti. Sem sodi tudi obvezno zavarovanje, to smo danes že omenili. Obstaja tudi nekatere druge pomankljivosti. V predlogih sprememb smo tudi predlagali, da naj na tem delamo. Takšno je naše stališče, res je nekoliko bolj kompleksno, ampak takšno pač je. Hvala. Hvala lepa. Je kdo iz skupine FDD v dvorani? Ne, nikogar ne vidim. Potem pa dajemo besedo gospodu Martanu. Merci. Hvala lepa, gospa predsednica. Želimo poenostaviti administrativno kompleksnost. Uvajamo to elektronsko izkaznico, gre za evropsko storitveno e-izkaznico. Vse skupaj se zdi kot dobra zamisel, kot dobra odločitev. Nažalost, in tu tvegam, da bom ponavljal argumente, ta predlog zgolj želi nadalje razvijati notranji trg ne želi odpraviti ovir, ki se nanašajo na čezmejno upravljanje storitev. Če povem drugače, to besedilo želi omejiti pristojnosti suverenih držav, ki lahko same omejijo zagotavljanje storitev na svojem ozemlju. Ampak več sektorjev se še kako boji, da bo v njihovem sektorju začelo delovati večje število lažnih samo zaposlenih, kar pomeni, da bo prišlo do neprijavljenega dela in tudi do lažnih napotitev. S tem predlogom bomo še poenostavili socialni dumping, predvsem tujci ne bodo več dolžni izpolnjevati večjih postopkov, ko gre za izdajo dovoljen in ko gre za prijavo dela. Predvsem trenutno govorim v primeru Francije. Gospe Harkin sicer čestitam za upravljeno delo, ampak moram reči, da me je presenetila. Stalno kaže, kako je skeptična, ampak vseeno pravi, da želi braniti to poročilo. Slišali smo, da je celo komisija na tiskovni konferenci priznala, da je bil ta predlog slabo pripravljen. Imamo tudi obrazložitev strani nacionalnega parlamenta in sicer avstrijskega, pa tudi strani nemškega parlamenta in tudi strani francoskega parlamenta. Te obrazložitve nas opozarjajo na to, da moramo biti previdni pri izvajanju tega predloga oziroma direktive. Ni sicer to v navadi, vsaj za mene. Tokrat pa se strinjam z kolegico Anjes iz SD. Res se to ne dogaja vsak dan, ampak strinjam se z njo, ki pravi, da bi morala predlog vrniti nazaj komisiji, zato da bi komisija na novo pripravila ta predlog, tako da bo bolj izvedljiv. Hvala. Uh, Hvala. Še gospa Sonde. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi sama bi rada izrazila vse pridržke, ki jih imam na ta predlog komisije. Mislim, da nas čaka še zelo veliko dela, če želimo, da bi se to besedilo izboljšalo. Moram reči, da smo precej zaskrbljeni, pa tudi naši strokovnjaki in delavci v Franciji so izjemno zaposleni. Slišali smo, kaj povzroča še posebne težave, tudi kolegice in kolegi so to izpostavljali. Kot prvo, tu gre za načelo tihe privolitve. Mislim, da s tem obstaja zelo veliko tveganje, predvsem, ko gre za prijavljanje dela in za izvajanje nadzora strani matične države oziroma države gostiteljice. Potem je tu še dvotedenski rok, znotraj katerega naj bi države članice podale svoj odziv na ta predlog ne da bi imele na voljo kakršne koli konkretne dokumente. Na tem bomo morali še delati. Rada bi citirala tudi pomembno dejstvo iz tega predloga, namreč vse skupaj naj bi veljalo v nedogled. Mislim, da bi morali postaviti natančen rok, pa ne samo to. Omogočiti bi morali tudi, da se informacije posodabljajo, tudi ko gre za izdajo te izkaznice. Upravljanje izkaznice temelji na postopkih, ki se nam zdijo posebej kompleksni, zlasti, ko gre za ta elektronski sistem IMI. Ta sistem se nam ne zdi primeren. Po našem mnenju ta sistem nima dovolj učinkovitih, sodobnih, zmogljivih funkcionalnosti. Še zadnja zadeva - izvajanje e-izkaznice. Tu se poraja kar nekaj težav še posebej, ko je govora o tem, kako bo ta izkaznica povezana z drugimi sorodnimi izkaznicami ali drugimi elementi, naprimer, ko gre za enotna okenca iz direktive o storitvah in tudi iz direktive o kvalifikacijah ali pa ko gre za evropsko poklicno kartico, ki se izdaja na podlagi direktive o kvalifikacijah. To so pripombe, ki sem jih želela izpostaviti. Upam, da bo naša poročevalka upravila dobro delo, kaj ti veliko, veliko dela še čaka. Hvala. Hvala. Gospa Šojdrova, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Dragi kolegi, Predlog direktive je po mojem hotel ugoditi dolgotrajni zahtevi po odprtosti notranjega trga. Evropska komisija bi rada odstranila vse ovire za prost pretok oseb in storitev na notranjem trgu. Ta razprava kaže, in to ni prva razprava v našem odboru, da se države članice bojijo socialnega dumpinga, nespoštovanja zakonodaje države gostiteljice in tako se zdi, da je cilj držav članic pravzaprav spostaviti protekcionistične ukrepe do neke mere, če mi dovolite se tako izraziti razumemo zdaj, da je komisija predlagala instrument, s katerim bi res olajšali pretok storitev. In vsekakor ni bil namen komisije omogočati kršitev zakonodaje držav članic. Situacija v državah članicah je takšna, kot je in to že razumem. Parlament se tudi lahko odloči zavrniti direktivo in predlog poslati nazaj komisiji. Ampak eh, to bomo storili, če ne želimo odpraviti ovir na notranjem trgu. Treba je reči Bobu Bob. Omenjali ste tudi načelo tihe privolitve. Meni se zdi, da gre tu zgolj za tehnični ukrep. Tudi sama sem na začetku menila, da bi to lahko bilo precej problematično, ampak to ustreza eh, splošni direktivi o storitvah. Če bi imeli uredbo o e-izkaznici, mora ta biti v skladu z direktivo o storitvah. Tako menim sam. Hvala lepa še mm, gospa Harkin, da se ta razprava zaključi. Hvala, hvala vsem kolegicam in kolegom. Mislim, da je med razpravo postalo jasneje, kakšna so stališča posameznih skupin. To je bilo tudi že razvidno iz predlogov sprememb, recimo mnenje socialistov in skupine Guje, za druge skupine pa nisem bila tako prepričana. V tem trenutku lahko rečem, da se bomo sestali s poročevalci v senci, pogovorili se bomo, kako naprej in Na sestanku poročevalcev v senci se bo potem tudi treba odločiti, kako nadaljevati. Hvala. You, Hvala, gospa Harkin. V odboru Empel bomo glasovali 22. oziroma 23. januarja prihodnje leto v odboru Imko, ki je pristojni odbor pa 21. do 22. marca prihodnje leto za glasovanje na plenarnem zasedanju pa še ni datumov. Prav gremo na deveto točko na dnevnem redu. Direktiva Evropskega parlamenta in sveta o pravnem in operativnem okviru Evropske storitvene e-izkaznice. Z drugega vidika se bomo lotili enake teme in dajem besedo gospe Šojdrovi, ki je poročevalka. Hvala, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Ne, ne želim ponavljati razprave, ki smo jo pravkar imeli o splošnem pristopu. Moram pa vas spomniti, da ima Evropska storitvena e-izkaznica potencial, da se olajša izvajanje storitev. Mislim, da je to cilj tega predloga direktive. Ampak sodeč po vaših predlogih sprememb, vidim, da eh, dvomite o učinku, ki bi ga to imelo na države gostiteljice. To razumem. Storitvena e-izkaznica skuša čim bolj zmanjšati upravno breme. Glede tega sem prepričana. Razumem pa vaše pomisleke. Pogoji ki bi jih morali izpolnjevati ponudniki storitev, pa tudi pravica držav gostiteljic, da izvajo nadzor, morajo ostati nedotaknjene. Tako da nasprotujem predlogu spremembe, s katerim bi zavrnili celoten predlog. 204, predlog, 204 predloga sprememb ste poslali, ki so predvsej raznoliki ampak v glavnem predlagajo naslednje. Prvič, treba bi bilo ločiti načelo tihe privolitve, s katerim bi omejili veljavnost e izkaznice. Treba je zagotoviti spoštovanje načel držav gostiteljic. Zmanjšanje teritorijalnega učinka in omejevanje zakonodajnih pooblastil Evropske komisije. Seveda bomo pripravili kompromisne predloge, v katerih bomo upoštevali vse vaše skrbi. Vse pa moramo zavedati, da so naša mnenja do, z, omejena do neke mere. Uh, Nekateri bi radi skrajšali trajnost evropske storitvene izkaznice in spregovorili o načelu tihe privolitve. Ampak imamo pravilo, da se tiha privolitev uporablja za postopke dovoljen oziroma odobritve na notranjem trgu in zato je to načelo treba spoštovati. Ista direktiva tudi pravi, da so dovoljenja lahko časovno omejena le, če gre za samodejno podaljšanje. Nekateri izmed vas ste predlagali različne časovne roke, ampak treba upoštevati, da je treba takšne časovne roke povezati s klauzulo o samodejnem podaljšanju. Prosila bi vas, da razmislite še o alternativi, kako se drugače lotiti predloga gradbeništvo eh, nasprotuje storitveni e-izkaznici, zato bi lahko razmislili o omejitvi področja uporabe direktive le na poslovne storitve. Je pa treba se zavedati, da je storitvena e-izkaznica izkaznica prostovoljne narave. in kot taka mora biti dovolj privlačna kot alternativa za druge države članice. Treba je zagotoviti, da bo postopek preprost, pravno jasen in gotov in storitve morajo imeti gotovost oziroma izvajalci storitev, da se bodo postopki odvijali dovolj hitro. Vsega tega se je treba zavedati, ko bomo razpravljali o različnih predlogih sprememb. Glede na uspeh in funkcionalnost, bi se lahko pozneje še dodal gradbeni sektor v področju uporabe direktive, če bo to želeno. Nekateri predlogi sprememb predlagajo, da se omeji področje uporabe. In če bi upoštevali takšne predloge sprememb, bi lahko ogrozili celoten predlog. Tako da bo kar težka naloga najti neko skupno stališče, ampak po mojem mnenju moramo poskušati. Veselim se že razprave, ki bo sledila in upam, da bomo lahko zagotovili dobro sodelovanje. Hvala. Hvala, gospa Šojdrova. Gospa Jongerius za skupino SND, izvolite. Uh, uh, Ja, nimam kaj dosti dodati temu, kar sem povedala že pri prejšnji točki. Vse tisto, kar velja za prejšnji predlog, velja tudi za tega. Tako da ne bom porabila nič več časa za govor, to je vse. Hvala, gospod Trebesius. Ja, frau Junger. Ja, gospa Jongerius ima povsem prav. Pravkar smo že vsebinsko spregovorili o prejšnjem predlogu. Poročevalka je zdaj omenila še nekaj novih točk oziroma predlogov. Uh, ampak. Uh, s tem ne moremo izboljšati nič temeljnega. Tudi če bi gradbeni sektor izuzeli, bi to še vedno vzpostavljalo dvojne strukture. V moji državi, v Nemčiji, bi s tem uh, morali zagotoviti več centralizma in ni nujno, da bi to karkoli izboljšalo. Vprašanje zavarovalništva še ni razjasnjeno. Mislim, da moramo vse te posledice upoštevati in oba predloga vrniti komisiji. Kompromis ni vedno najboljša rešitev, vsaj v tem primeru gotovo ne. Hvala. Hvala, gospa Harkin. Hvala. No, tudi sama nimam več kaj dosti dodati. Poročevalka pravi, da ima ta izkaznica potencial olajšati izvajanje storitev, kar ga ima, ampak mislim, da tega cilja ne dosega in ne izpolnjuje. Mi kot odbor lahko izboljšamo predlog v tolikšni meri, da bo po našem mnenju zagotavljal evropsko dodano vrednost, ne bi pa smeli s tem poslabšati zadev, ki jih je omenjala uh, eh, eh, gospa Jongerius. Predlog je pa po našem mnenju tako slabo strukturiran in tako šibek, da se ga ne da izboljšati v tolikšni meri. Seveda se bomo o tem pogovorili na sestanku poročevalcev v senci. Ljudje morda trdijo, da smo do neke mere protekcionistični, ampak če sistem deluje dobro in če opazimo napake, predlog pa teh izzivov ne obravnava ustrezno, potem si moramo zastaviti resna vprašanja glede predloga. V prejšnji razpravi nisem omenila naslednjega, so pa to omenili drugi kolegi. Sistem IMI namreč. Sama sicer nisem strokovnjakinja za ta sistem, ampak glede na to, kar sem prebrala, se pojavljajo pomisleki, da ta sistem ne bo mogel podkrepiti e-izkaznice v dovoljšni meri, ne bo mogel zagotoviti funkcionalnosti, sistem torej ne bo deloval ustrezno. Če kot skupina razmišljamo tako, je to že samo po sebi dovoljšen razlog, da tega predloga ne podpremo. Ampak kakorkoli že, se že veselim nadaljnih razprav. Hvala, Rina Ronja Kari. Men øh, først og fremmest er jeg jo igen enig med. Hvala. Strinjam se s tistimi, ki so spregovorili pred mano. Povedala sem tudi že, zakaj se nam to zdi slaba zamisel, da bi morali predlog komisije zavrniti. Imam pa samo eno pripombo na uvod poročevalke. Zdi se mi pomembno da gre za prostovoljni sistem. To je sistem prostovoljne narave za podjetja, ne pa za države članice. Kot država gostiteljica ne morete reči, mi v tem ne bomo sodelovali. Če bi država gostiteljica rekla, ne, mi v tem sistemu ne bomo sodelovali, potem bi bil to sistem prostovoljne narave. Ampak samo podjetja se lahko prostovoljno odločajo, ali izbrati takšno izkaznico ali ne. In to bi lahko povzročalo socialni dumping ni dovolj, če le izuzamemo gradbeni sektor, kar ste predlagali vi. Če bi storili to, pravite, da bi jih potem lahko vključili pozneje, ampak eh, mislim, da to ne bi bilo smiselno in to le še podkrepi izjavo, da bi morali predlog zavrniti. Hvala lepa, gospa Ždanuka. Samo eno pripombo imam. Zahvalila bi se poročevalkama Marjen Harkin in Martini Šojdrovi. Hvala za pogum, da ste se pripravljeni ukvarjati s tako zapletenima predlogoma. Veselim se že sestankov poročevalcev v senci, da bomo lahko pojasnili in predstavili svoje poglede. Hvala. Thank you, Mr. Hvala, gospod Marta. Merci, Hvala, tudi sam bom zelo kratek. Čim mislimo, da to vrstna storitvena e-izkaznica je dosje, ki ga je treba ponovno preveriti, mislim, da nima smisla izgubljati časa, da zgubljamo, torej nima smisla izgubljati časa z pravnim okvirom in tako naprej. Skratka, samo toliko z moje strani. Eh. Hvala. No, časovnico sem že predstavila. 22. in 23. januarja glasovanje v Empel. 21. in 22. marca prihodnje leto glasovanje v Imko, za plenarno zasedanje pa še ni datuma za glasovanje. Tako, zdaj pa bi tudi že pozdravila naše goste. Vsi vemo, da smo v parlamentu pripravili pobudo, organizirali teden posvečen Afriki. Eh, ki se odvija pred vrhom EU Afrika, ki bo potekal v Abidžanu zelo k malu. Vsak odbor je moral pripraviti področje, tematiko, eh, ki se navezuje na Afriko. Mi smo šli še korak dlje, povabili strokovnjake z različnih delov afriške celine. Za nas kot odbor za poslovanje in socialne zadeve je bilo seveda naravno, da se osredotočimo na tista vprašanja, na katera se običajno osredotočamo. Kot rečeno, mi se zauzemamo za delovna mesta in jih obravnavamo z vidika prihodnosti, torej se osredotočamo na mlade. Tule se mi lahko pridružite. Naš odbor se ukvarja z zaposlovanjem, brezposelnostjo, prihodnostjo mladih v naših državah in po vsej Evropi. Enako velja seveda tudi za afriško celino. Povabili smo strokovnjake in strokovnjakinje, ki prevzemajo pomembno vlogo ne le doma, temveč tudi na mednarodnem odru in tudi na ravni Evrope. Prosim vas, da se na hitro predstavite, potem boste dobili besedo, lahko se odločite, o čem boste govorili, ampak najbolj nas zanima, kaj se bo dogajalo z novo generacijo. Kolegi, panel se pričenja takoj prenehajte govoriti. Zdaj bomo prisluhnili panelu. Izvolite. Good morning. Um. Dobar dan, gospa Ulfskog, spoštovane poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Prosili ste me, naj se predstavim. Sem Sintija Samuel Olonžua, Verjetno pa moje ime nekoliko teže izgovorite. Sem regionalna direktorica eh, Mednarodne organizacije dela za Afriko mm, in programske note za Afriko. Torej. Lep pozdrav. Sem Luk Kristjansen. Hvala, da ste me povabili na današnji sestanek. Sem predstavnik Svetovne banke. Sem Gočilaj, delam za Svetovno banko in iščemo rešitve na področju zaposlovanja mladih. Sam ne bom spregovoril, namesto mene bo govoril kolega. Matthew, is... Matthew je z mano, sedi na drugi strani dvorane, dela v našem uradu v Bruslju in res eh, odlično zagotavlja podporo. Pomaga mi, ko sem tu. Prosili so me, naj spregovorim o naložbah v mlade v Afriki, v okviru Evropske unije. In petega dialoga med Afriko in EU, kar spremlja vrh med EU in Afriko. Izpostavila bi par področji v zvezi z organizacijo ILO, kako razmišljamo o teh vprašanjih, potem pa bomo lahko še imeli razpravo. Za začetek hvala, da ste nas povabili, da lahko sodelujemo o tako pomembnih pogovorjih, ki niso pomembni le za Afriko in Evropo. To je pomembno v svetovnem smislu. Svoj prispevek bom umestila v kontekst, ki ga bom razdelila na dvoje. Prvi vidik je naslednje dejstvo. Do leta 2045 naj bi se 50 odstotkov, naj bi bilo 50 odstotkov mladih Afričanov. Do leta 2045. Do leta 2040 se ocenjuje, da bo trg dela v Afriki izjemno pomemben z vidika same številčnosti. To se torej umešča v vprašanje zaposlenosti mladih. Poročilo za leto 2017 je bilo objavljeno včeraj in tam piše, če v številke primerjamo z letom 2009, se je situacija brezposelnosti mladih v svetovnem merilu sicer izboljšala, še vedno pa ni vse ustrezno daleč od tega, sploh če ocenjujemo kakovost delovnih mest v Afriki in nekaterih drugih državah. Rada bi, da se osredotočimo na naslednje vprašanje. Gre za eno izmed načel Filadelfijske deklaracije iz leta 1945. Tam piše, da je revščina kjerkoli grožnja za blaginjo kjerkoli. Ne glede na to, ali gre za revščino na nacionalni ravni, na ravni celine ali na svetovni ravni če združimo vse te trditve, potem vidimo, da je treba vprašanje brezposelnosti mladih v Afriki, v državah, v regijah, vse posod po svetu vzeti izjemno resno. Ne gre za vprašanje, ki se, do, ki se dotika le določenih skupin. Gre za vprašanje, ki je izjemno pomembno, ko gre za samo prihodnost dela in trga dela v prihodnje. To je tisti kontekst, v katerega se umešča moj prispevek. Kar se pa tiče načinov, kako izkoristiti potencial demografskih trendov, s katerimi se soočamo in demografskih vprašanj, kot jih poznamo zdaj in kakršna bodo v prihodnje. Potem je treba upoštevati še resolucijo za mlade iz leta 2012, ki ga je sprejela organizacija ILO. Ta že postavlja ustrezen okvir. Bi pa izpostavila par vprašanj, ki jih je treba vzeti zelo resno. Prvič. Rast mora zagotavljati delovna mesta. Pogosto se soočamo na gospodarsko rast, kar je seveda pomembno, ampak rast, ki ne bo prinesla delovnih mest, ne bo vzdržna in ne bo odpravila revščine. To je eno izmed glavnih področji. Delovna mesta, predvsem za mlade, je treba upoštevati pri pripravi sektorskih politik, pa tudi makroekonomskih politik in proračuna. To je tisto glavno. Raz mora prinesti delovna mesta. Drugič. In to je tudi zelo pomembno. Treba je najti tiste ključne sektorje, ki zaposlujejo veliko ljudi, predvsem mladih, in odpraviti kakršnekoli primankljaje, odpraviti uh, tisto, kar je morda neprivlačno za mlade v teh sektorjih. Treba je torej najti sektorje, ki ponujajo delovna mesta, zagotoviti, da bodo privlačni, da bodo ohranjali uh, ljudi na delovnih mestih in da bodo še gradili na njihovih talentih. Recimo kmetijstvo, gradbeništvo, to so tista področja, ki bih izpostavila. Seveda pa obstajajo tudi drugi sektori. Tretjič treba je razvijati spretnosti in veščine mladih, tako da bodo zaposljivi. S pomočjo izobraževanja, usposabljanja, različne vrste ukrepov lahko uporabimo. Tudi seveda možnosti, ki nam jih prinaša tehnologija. Več podrobnosti v zvezi s tem lahko predstavim v razpravi, ki bo sledila. Četrto ključno področje so podatki in spodbujanje služb za zaposlovanje. V Afriki se je jasno pokazal izziv s pomočjo ciljev trajnostnega razvoja 2040. To so podatki. Če želimo preseči demografske ločnice in razkole, predvsem z področja zaposlovanja, je treba ulagati. Ulagati pa je treba o inform v informacije, obveščanje, podatke, informacijske sisteme, tako da bo za pripravljalce politik na voljo dovolj informacij, pa tudi predvsem za izvajanje teh politik. Potem so še tri druga področja, na katere bi vse opozorila. Prvič podjetništvo in razvoj podjetništva. Seveda ne bo prav vsak izmed mladih podjetnik tisti pa, ki imajo podjetniški duh, jih moramo podpreti, tako da bodo lahko izkoristili inovacije in priložnosti, ki jim jih ponuja podjetništvo. Zato moramo zagotoviti so investicije. Torej v razvoj storitev, financiranje in vse druge stvari, ki jih potrebujemo, če želimo vlagati v podjetništvo. To je bistveno. Prav tako ni enega pristopa, ki bi ustrezal vsem predvsem v Afriki, se soočamo s številnimi ranljivostmi in občutljivimi situacijami. Tako da je treba imeti možnost prilagajati ukrepe glede na situacije. Na ravni ILO v Afriki smo sprejeli okvir za spodbujanje dela v takšnih občutljivih pogojih. To smo storili leta 2015. Junija 2017 smo na svetovni ravni organizirali mednarodno delovno konferenco in tam smo sprejeli priporočila 205, s katerimi skušamo spodbujati vzpostavitev novih delovnih mest in odpornost. Torej, tako na ravni našega kontinenta kot na svetovni ravni se trudimo zagotavljati ustrezne okvire tudi ko gre za občutljive situacije. In še, ne nazadnje, partnerstva. Partnerstva obstajajo na svetovni ravni, nacionalni in regionalni. Zaposlovanje mladih je več sektorsko vprašanje in obena izmed institucij se tega ne more lotiti sama. Tako da smo zelo zadovoljni z svetovno pobudo v zvezi z zaposlovanjem mladih, ki so jo sprejeli Združeni narodi. Tudi eh, Svetovna banka sodeluje v tej pobudi in s tem podpiramo države članice, da razvijajo in izvajajo celovit odziv, kako spodbujati zaposlovanje mladih v državah. V zvezi s to pobudo je pomembno še to, da gre za konkretno platformo več agencij, s katero pomagamo državam članicam izvajati cilj trajnostnega razvoja 8 in 4. To so torej prve misli, kako v organizaciji ILO obravnavamo tisto, kar je potrebno storiti, če želimo izkoristiti potencial zaposlitve mladih upoštevati demografske trende in ugoditi pričakovanjem glede dela v prihodnje. Toliko zaenkrat z moje strani, potem pa lahko nadaljujemo z razpravo. Hvala lepa. Thank you very much for this. Najlepša hvala za te, besede, za te besede. Zdaj pa beseda gospodu Kristjansenu iz Svetovne banke za kratko predstavitev. Thank you very much. Uh... Najlepša hvala. Hvala za to možnost, da se z vami pogovarjamo o tej zelo pomembni temi in ki je seveda zelo pomembna v tem uh, kontekstu. Če dodam še eno statistiko, do leta 2050 so projekcije, da bo kakšni dve milijardi ljudi v Afriki, 700 milijonov ljudi pa v Evropi. Toliko za primerjavo. Skratka, Afrika bo od, od tam bo glavna delovna sila v prihodnosti in to že zelo kmalo, v bližnji prihodnosti. Tele grafe poznate, to so populacijske demografske piramide, eh, ampak to vse skupaj, če pozamemo, na levi strani so torej podatki za Afriko in vidimo, da gre za resnične trikotnike, skratka veliko mladih mož in žena oziroma dečkov in deklic, milijoni leteh so značilni za strukturo prebivalstva na afriški celini. Ne le, da je tu veliko mladih, vedno več teh ljudi je, seveda do gospodarske rasti je prišlo, veliko je tukaj tudi želja, Dobro je, tudi, dobro je tudi izobraževanje, dostop do izobraževanja je boljši. Zadnje poročilo kaže na to, da so tudi uspehi izobraževanja zelo dobri, kar pomeni, da so to veliki izzivi, ki prihajajo pred nas stališča zaposlovanja oziroma zagotavljanja delovnih mest za vse te mlade. Kje so torej tukaj priložnosti? V tem trenutku v Afriki še vedno ogromno ljudi zaposlenih v kmetijstvu, več zaposlitev pa bo v prihodnje tudi zunaj poljedelstva, zunaj kmetijstva, veliko pa v neformalnem sektorju, torej ne v formalnem, plačanem, plačnem sektorju. Tu preprosto ni mogoče zagotoviti dovolj delovnih mest v formalnem sektorju za vse te mlade, ki prihajajo. Toliko torej na splošno in za uvod. Kar pa se tiče odgovora na problematiko, ki je bila predstavljena, veliko programov obstaja, ki že potekajo nekaj časa. In večini programi zaposlovanja mladih izhajajo ali pa so osredotočeni na krepitev veščin, zmogljivosti, eh, veščin povezanih tudi z ustreznim financiranjem oziroma dostopno do financiranja. Ampak Številne študije na tem področju kažejo, da učinka ni prav veliko. 30 odstotka kaže pozitivne učinke, statistično gledano. Pa, skratka, težko rečemo, da zagotovo neki pozitivni učinki so, ampak niso zelo vidni. To seveda priteguje veliko pozornosti, namreč da bomo morali nekoliko razmisliti in premisliti, kako pristopati k tem zadevam. Skratka, programi zaposlovanja mladih so bili v preteklosti osredotočeni predvsem na veščine, na znanje, pridobivanje znanja in spretnosti, ampak to samo po sebi ne more biti dovolj. Če sledim temu, kar je že povedala moja predhodnica, tega ne, moremo, ne more nihče početi sami, gre, sam gre za kompleksen problem, tu gre za nujnost partnerstev z več deležniki. To se je že začelo v letu 2014 in tu so vključeni vsi partnerji, tu vidimo javni sektor, zasebni sektor, civilno družbo. Namen pa je seveda, da pridemo do nekih rešitev, ki jih bomo lahko preverjali, pilotno preverjali, torej rešitev, ki bodo uh, pokazale, ali smo na pravi poti. Tukaj vidite kar nekaj partnerjev iz zasebnega sektorja, različnih fundacij, bilateralnega sodelovanja med vladami in tako naprej. Torej, to je tisto, kar gostimo v Svetovni banki, ta program in uh, te stvari so namenjene za obdobje kakšnih 15 let. Torej, to so izzivi in deležniki, ki se odzivajo na njih. Kar je tukaj ključno, je pa naslednje. Ko govorimo o zaposlovanju, seveda gre za število delovnih mest, hkrati pa tudi za kakovost teh delovnih mest in oba vidika sta pomembna in jo je treba upoštevati. Kaj želimo s partnerstvom doseči, kaj je tu novega, je ne, da se osredotočamo le na stran ponudbe zagotavljanja veščin, kajti potem gre le za neko slepo usposabljanje, pa ne vemo, kakšna bo, resnič, kakšna bo v resnici povpraševanje. Skušamo torej delati na obeh straneh enačbe, na nek bolj celovit povezan način. Tu lahko govorimo recimo o oblikovanju eh, verige vrednosti, ki potem pele z ene strani na drugo in povezuje obe strani. Govorili smo o rasti. Rasti, ki zagotavlja delovna mesta, Tu je zato treba vključiti tudi zasebni sektor. Seveda tu lahko govorimo o nekih visoko, visokih politikah, makroekonomskih politik in tako naprej, ki pa morda gredo nekoliko dlje od zgolj projektov za poslovanje mladih, ampak brez tega ne moremo storiti več. Kot smo že povedali, nekateri sektori, nekatere panoge so bolj delovno intenzivne, druge manj. Skratka, to moramo razširiti. Tudi onkraj zgolj kmetijstva, kmetijstvo samo po sebi ne zagotavlja možnosti, da bodo vsi si kupili, kar potrebujejo. Skratka, tu so potrebne dodatne intervencije v verigi vrednosti, razvijanje trga, krepitev seveda eh, kmetov, da bodo lahko potem nastopali na tem trgu in tako naprej. Torej, Gre za to, da se omogoči tudi dostop do financiranja za majhna in srednja velika podjetja, dostop do informacij, eh, Eh, da se zapolnijo nekatere vrzeli, ki tukaj eh, obstajajo v vrednostni verigi. Pravkar prihajam iz slonokočene obale, tam je ogromna, ogromen potencial, vendar ni izkoriščen, ker kmetje nimajo možnosti dostopa do trga. Skratka, potrebni so različni, u, u, u, e, u, e, e, na različnih stranih je treba stvari urejati, da bodo lahko recimo kmetje imeli dovolj riža na voljo, da bodo lahko potem proizvajali naprej v verigi. Partnerstvo je zdaj v drugi, se je začelo v drugi fazi in tu imamo inovacije in pa učenje v verigi vrednosti. Tu si seveda želimo stvari peljati naprej tako, integrirano, povezano, torej tako na strani popraševanja kot na strani ponudbe in upamo, da bomo tako prišli do nekih sinergij, zato da bomo res prišli do možnosti, da to deluje recimo na ravni verige, kot, sem, kot je ta primer iz slonokoščene obale. Potem pa gre tudi za tu tudi za vključitev razvoja določenih območij. Torej, to so neka naravna področja, kjer lahko začnemo razmišljati o povezovanju. Če gremo s programom naprej, si želimo to seveda s te, povezati s tem, kar lahko tehnologija prispeva v Afriki, kaj lahko stori na področju, prispeva tehnologija na področju zaposlovanja mladih. Veliko se tukaj danes seveda pogovarjamo o digitalnih delovnih mostih, eh, mestih, ki jih je najrazličnejših vrst, mikrodelo, samostojno delo in različne dejavnosti v okviru IKT. Skratka, tu je potencial, vendar pa hkrati ta potencial zahteva od številnih držav v Afriš, na afriškem kontinentu, da izpeljejo nekatere stvari, recimo omogočajo dostop do interneta, kajti treba je vedeti, da vsi nimajo niti dostopa do mobilne telefonije. Ponakot celo ni dostopa do elektrike, do električne energije. Skratka, tu na različnih ravneh, na vseh ravneh, od spodaj na vzgor, je treba zagotoviti ustrezne pogoje. Kar nekaj pilotnih projektov tukaj v zvezi z IKT, zdaj začenjamo s tem, kar že obstaja, skušamo ugotoviti, kar že obstaja. Tudi v Afriki se veliko govori o tem, ampak konec leta upamo, da bomo lahko sestavili poročilo, ki nam bo dalo nekatere smernice za vzpostavitev pilotnih projektov za prihodnost. Toliko na kratko kaj delamo na področju partnerstva za zaposlovanje mladih pri nas. Torej mislim, da je tu ključno sporočilo, da obstaja potreba po celovitem pristopu. Ne moremo iti po posameznih področjih, seveda usposabljanje, ampak usposabljanje in izobraževanje za trg. Do sedaj morda nismo bili zadosti dovolj učinkoviti in partnerji morajo iti v smer integriranega, celovitega, povezanega pristopa in se seveda učiti med tem, kot to počno. Hvala lepa. Hvala lepa. Kot smo slišali gospod Olen Juvon, je nujno za stališča nezaposlenosti v Afriki, da jo jemljemo resno, kot resen problem. Zdaj pa smo slišali tudi gospoda Kristjansena, da se da storiti še več. Absolutno. Dobro, da je med nami tudi gospa Montezi iz komisije. Vi se ukvarjate z Zahodno in Srednjo Afriko in ste vodja razvojne koordinacije za Zahodno in Srednjo Afriko. Prosim, beseda je vaša. Govorila bom francosko. Najlepša hvala, dober dan. Mislim, da je bilo že marsikaj povedano, Sintja in Ljuk sta marsikaj povedala in posem se strinjam s tem, kar je bilo rečeno o strategiji politik, ki so bile omenjene. Bi pa dojdala še nekaj. Namreč še ena številka, da do leta 2030 bo imeli, bomo imeli 450 milijonov mladih, ki bodo prišli na trg dela v Afriki, v podsaharski Afriki, in da bi moralo afriško gospodarstvo, glede na, te, na to rast, bi moralo oblikovati 18 milijonov delovnih mest na leto. To vam govori o izzivu, ki je pred nami. To so izzivi, ki so pred nami, stališča zaposlovanja in mladih v Afriki. To seveda ima učinek tudi, in mislim, da je Sintija že o tem govorila, o gospodarskem učinku, namreč tu bi pa povdarila tudi učinek oziroma vpliv na naše politične odnose. Jasno je, da mladi brez dela, brez zaposlitve so mladi, ki so frustrirani, ki se znajdejo v, ki imajo občutek nepravičnosti, socialne nepravičnosti in to je zelo plodno, ploden teren za socialne politi, za socialno politična trenja, hkrati pa imajo občutek neobčutljivosti in jim lah jih lahko tudi pelje v terorizem in v nasilje. Ne bomo se tukaj ukvarjali z migracijami, seveda, eh, migracije so vprašanje, ki, s katerim se zelo veliko ukvarjamo, sicer na evropski ravni. Skratka, Skupen izziv med Afriko in Evropsko, Evropo je, da razmišljamo o mladih, tako evropejcih kot afričanih, ki iščejo zaposlitev in da ugotovimo, kako se lahko soočimo s takšnim izzivom. Na evropski ravni in morda se bom bolj osredotočila na to, kar tukaj v Evropi počnemo konkretno, že dolgo skušamo razviti neko perspektivo izboljšanja zaposlitev za mlade, to je zelo pomembno vprašanje na našem, v našem programu. Na politični ravni bi lahko rekla, da imamo nek skupen pogled med parlamentom, svetom in komisijo, namreč gre za novi eh, program eh, evropskega razvoja. Veste, da je ta program star šele nekaj mesecev in na ravni Evropske unije je to program, ki želi upoštevati seveda agendo 2030 in cilje trajnostnega razvoja. Tu so podarjene potrebe potem, da se odzovemo na vprašanja zaposlenosti, še posebej pri občutljivih osebah, kot so mladi, ženske, otroci. Tu smo opredelili nekatere osnovne usmeritve, namreč zagotoviti dostop do izobraževanja, izobraževanja tudi tehničnega oziroma poklicnega izobraževanja vsem, kot prednostni element za to, da omogočimo zaposljivost mladih. Drugi prednostni cilj je odziv na konkretne specifične potrebe mladih, kot je bilo že rečeno, ki potrebujejo možnost, da identificirajo nek kako, eh, nek, eh, za, eh, ne, torej delovna mesta, ki so pa kakovostna in da jim omogočijo nove možnosti, nove perspektive, tudi stališča podjetništva. Že danes Evropska unija tukaj deluje v različnih smerih. Ljuk je nekaj povedal o dobrem upravljanju na tem področju in dejansko eno od temeljnih, eno od temeljnih zadev je dobro upravljanje strani držav. Kako posamezne eh, afriške države bolj ali manj stabilne, bolj ali manj razvite, kako lahko te afriške države delujejo na področju gospodarskih politik, izboljšanja konteksta naložb, izboljšanja možnosti na področju oblikovanja novih delovnih mest, hkrati, kar je hkrati povezano seveda z okoljem, podjetniškim okoljem, in s podjetji, ki so prva na lestvici oblikovanja novih delovnih mest. Skratka, gre za ustrezno upravljanje, ki ga želimo zagotoviti tudi v afriških državah. Tu so različni programi, različni projekti, v katerih delamo z inputi, ki jih je Ljuk omenil, torej informacije, poklicne informacije, na sploš, splošno izobraževanje so zelo pomembna področja in če pogledamo obdobje 2014-2020, sta več kot dve milijardi in pol namenjeni tovrstnim programom na področju izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Temu bi eh, dodala še 700 milijonov za svetovno partnerstvo na področju izobraževanja, torej eh, za te globalne inicijative in še uh, eh, 5 milijonov za Erasmus. Potem so tu še programi, ki podpirajo lažje financiranje majhnih in srednje velikih podjetij. Skratka, gre za podpore, ki so na voljo, torej sredstva, ki so na voljo mladim za to, da lahko oblikujejo lastne in, in uresničijo lastne pobude, lastne inicijative oziroma načrte na področju podjetništva. To je integriran pristop, celovit, povezan pristop, ki je bil že omenjen. Torej, uh, da lahko delamo tako na področju izobraževanja, na področju uh, upravljanja, na področju eh, poklicnega usposabljanja, na področju uh, oblikovanja lastnih podjetij in kot je že bilo omenjeno, gre tu za delo, ki želi okrepiti, podpreti zmogljivosti tudi v stališča vrednostne verige. Torej, ugotoviti, katera so podje, eh, področja, katere so panoge, kjer je največ možnosti za nova delovna mesta. To gre za, tu gre torej za globalni pristop in to skušamo podpirati. Naj dam samo primer, kot je recimo Niger. V Nigru danes delamo na politikah, torej krepitev vladnih eh, naporov, da Eh, sprejme ustrezno zakonodajo tudi, da sprejme ustrezno zakonodajo eh, na področju zaposlovanja, na področju tudi socialnih politik. Tu zagotavljamo poklicno usposabljanje 6000 mladim, naprimer, to je konkreten projekt, in hkrati zagotavljamo oziroma omogočamo njihovo gospodarsko integracijo, vključitev z mikrofinanciranjem ki naj bi bilo na voljo za kakšnih 1200 mladih. Gre za specifičen projekt, ki ga eh, financira novi fiduciarni fond za boj proti migracijam in za stabilnost v Afriki. Torej ta sklad že podpira torej tudi napore Evrope v zvezi z migracijami, hkrati pa gre za podporo gospodarskim programom namenjenim mladim. Torej, to so ti celoviti pristopi, ki jih izvajamo že v tem trenutku. Kar se tiče prihodnosti. Pred kratkim smo oblikovali in sprožili novo orodje, namreč novi načrt eh, zunanjih naložb z tremi stebri, finančni stebr, eh, tehnična pomoč in pa podpora država, torej to, je, to so ti trije stebri. Skupni cilj tukaj pa je, da olajšamo oblikovanje novih delovnih mest za poslovanje spet v panogah, ki so danes bolj produktivne, bolj pomembne stališča novih delovnih mest in da hkrati izboljšamo ozračje na pod področju naložb, Vse to nam mor, na, naj bi nam omogočilo, da bomo na eni strani dali na voljo tehnično pomoč in seveda okrepili tudi zmogljivosti vlad pri izvajanju politik na področju boljšega poslovnega okolja, hkrati pa olajšali z, s tem, da dajemo na voljo jamstva, olajšali torej financiranje novih projektov, naložbenih projektov za mlade podjetnike tudi in jim torej omogočili dostop do posojil. To je zelo velik problem v številnih državah, še posebej v državah, kjer je upravljanje nekoliko slabše. Torej gre za ta jamstvena sredstva, ki lahko potem omogočijo nove projekte finančne investicijske projekte v panogah, ki se nam zdijo prednostne, recimo kmetijstvo, kot je bilo že omenjeno, ali pa digitalne panoge. Torej, digitalni razvoj danes pomeni izjemno pomembno področje v Afriki, izjemno pomembno področje razvoja in oblikovanja novih delovnih mest. Torej, to je novi instrument, ki bo kmalo začel delovati. In ko se pa pogovarjamo o politikah, na ravni politične razprave, pa bomo v naslednjih tednih veliko govorili in poglobljeno govorili skupaj z afriškimi državami. Veste, da je naslednji teden pred nami poslovni forum med Evropsko unijo in Afriško unijo, na katerem se bomo pogovarjali tudi o teh zadevah, oblikovanje delovnih mest, mladi, kako izboljšati poslovno okolje, kako pomagati mladim, da pridobijo financiranje, da lahko začno z lastnimi pobudami. Hkrati pa bomo oblikovali tudi platformo za izmenjavo med javnim in zasebnim sektorjem. Skratka, gre za nek poglobljeni dialog, ki nam bo omogočil, da med Evropsko unijo in Afriško unijo dejansko govorimo bolj poglobljeno o zaposlovanju eno mladih. 29. in 30. novembra je pred nami tudi vrh Afriška unija, Evropska unija, torej z vsemi afriškimi državami. In če pogledamo dnevni red za eh, vrha, še enkrat vidimo, da je med pomembnimi pred, eh, eh, področji tudi, so tudi mladi, spodbujanje poslovnega duha med mladimi, spodbujanje strukturnega dialoga med zasebnim in javnim sektorjem, zato da se omogoči več delovnih mest tudi za mlade. Torej, to so, tako je pod, uh, vprašanje, o katerem se pogovarjamo danes, dejansko bistveno vprašanje tudi prihodnih razprav, ki jih peljemo na najvišji ravni in ki, s katerimi želimo izboljšati raziskovanje oziroma iskanje rešitev, ki nas bodo potem vse skupaj peljale k več delovnim mestom in sicer več dobrim, kakovostnim delovnim mestom za tako veliko število mladih, ki so na afriški celini. No, če so tu zdaj kakšna morda vprašanja, gospa Šojdrova, izvolite. Euh, Najlepša hvala za vaše besede, za vaše predstavitve. Kar nekaj razlogov je, zaradi katerih se moramo dejansko odzvati na naši strani v Evropi. Seveda, v Afriki ne bo dovolj delovnih mest, če ne bo dovolj delovnih mest, pa se lahko nadejamo novih migracijskih valov. Torej, to je razlog več. Hkrati pa gre tu za našo čisto človeško odgovornost, pa tudi politično odgovornost, zakaj se moramo odzvati, zakaj moramo vlagati v mlade, podpreti boljše upravljanje na tem področju zato da bo resnično prišlo do razvoja izobraževanja in tako naprej. Imam nekaj vprašanj. Govorili ste o Afriki kot o enotnem, enovitem kontinentu oziroma celini, ampak to ni res. Treba je razločevati med državami, ki se med seboj zelo razlikujejo in morda je tu treba povedati nekaj primerov, predstaviti nekaj eh, primerov, kje so razmere boljše in kje so razmere slabše. In to je moje prvo vprašanje. Niste namreč omenili, bistvenih razmer, namreč gre za vprašanje miru. Miru ki ni prisoten v številnih državah, ni miru, ni svobode v Afriki, torej v določenih državah. In mislim, da je tudi na to treba odgovoriti. Treba je povedati, kako lahko Evropa se odzove na takšne razmere. Mislim, da gre tu za bistveno, bistven pogoj za to, da začnemo razmišljati o oblikovanju novih delovnih mest in da lahko začnemo govoriti o izobraževanju in tako naprej. Hvala lepa. Uh, uh, hvala lepa. Morda lahko sprejmemo še eno vprašanje. Gospod Angerijus, izvolite. No, uh, hvala lepa, hvala za vaše besede. Zato zelo zanimivo in izzivalno podobo, ki ste jo prikazali. Hvala tudi, da ste nas spomnili na to kakšna je izvirna filadelfijska deklaracija. Dobro je, da se vsake toliko časa spomnimo, kako je bilo v preteklosti, kakšne so osnovne vrednote, na katere moramo misliti in ki jih moramo upoštevati in ki izhajajo tudi iz filadelfijske deklaracije, sprejete takoj po drugi svetovni vojni. Moje vprašanje je pa naslednje. precej konkretno je, namreč najprej tega, kar je povedala gospa Montezi, kako lahko mi tu v Evropskem parlamentu pomagamo. Kajti vemo, da gre pri nas za odbor za zaposlovanje. In uh, tu zelo cenim vse to, kar ste nam predstavili kot problematiko, kot izzive in vse, kar že delate na ravni komisije. Ampak ali je mogoče, da bi nas nekoliko bolj usmerili, kje lahko mi dodatno kot odbor za zaposlovanje v Evropskem parlamentu podpremo zadeve in da bomo bolj lažje, konkretneje pomagali? Hkrati morda lahko na to odgovori tudi gospod Kristjansen. Všeč mi je tisto, ko ste govorili o javno-zasebnem partnerstvu in možnosti, ki s tem prihajajo, ampak mislim, da je treba, če jemljete vse številke, vse omenjene številke resno, potem bi si mi resnično želeli vedeti nekaj več, kako lahko razširimo naš prispevek čim hitreje. Kajti sicer seveda vaš, vaš prispevek je zelo dober, ampak morda ne dosežemo dovolj ljudi za svojimi programi. In moje zadnje vprašanje, ne toliko tehnično, ampak bolj na, v zvezi z vrednostjo, pa vprašanje gospej Samuel Olunjuvon. Olu Eh, eni, glede ene zadeve, ki mi je zelo blizu, namreč, če, če vzamemo resno prizadevanja mednarodne organizacije dele na področju dobrih delovnih mest in če resno jemljemo tudi osnovno vrednoto, da ne gre le za delovna mesta, ampak za to, kako bomo oblikovali dobra zgledna, spodobna delovna mesta, kar pomeni, da, so, da bodo takšna delovna mesta skladna z temeljnimi standardi mednarodne organizacije dela. Mislim, da so tu nekatere zadeve, ki jih moramo omeniti, eh, recimo pravica do uh, uh, um, kolektivnih pogajanj, uh, pravica, da ne prihaja do izkoriščanja. Skratka, ko pogledamo te temeljne vrednote, standarde ILO, tudi to je zelo pomembno. Kako vam tu mi lahko pomagamo? Bodi si pri nas v odboru za, eh, za poslovanje, bodi si da podpremo cilje za trajnostni razvoj ali pa tudi uh, uh, vprašanja, ki zadevajo delo v trgovinskih pogovorjih. Hvala. Hvala lepa. Lahko dam besedo še enemu članu parlamenta, potem pa dobite besedo vi, gospa Harkin. Hvala lepa, hvala lepa tudi za te predstavitve. Najprej prva govornica. Vi ste govorili o tem, da tu ne gre zgolj za število delovnih mest, gre tudi za kakovost delovnih mest. Tudi pri nas v Evropi imamo isti problem. Za nekatere je digitalno gospodarstvo tisto, ki naj bi zagotovilo veliko delovnih mest. Nekatera delovna mesta so dobra, ampak nekatera niso. Imamo torej usporedna vprašanja. Vi ste govorili tudi o resoluciji iz leta 2012 o štirih prednostnih nalogah, se pravi, delovna mesta, ki so bogata, delovno intenzivna. Zanima me, kako vi gledate na to rast, kje se dogaja ta rast, ali ta rast zagotavlja to vrstna delovna mesta. Če ne, ne vem, morda kje to poteka na tak način, ampak če ne, če taka rast ne obstaja, me zanima, kakšne predloge ima Mednarodna organizacija dela za to, da bo rast prinesla delovna mesta. Drugo vprašanje za kolega Svetovne banke. Vi ste omenjali integriran pristop, ne pa, da si gledujemo zgolj stran popraševanja in ponudbe. Vpliv programov za zaposlovanje je namreč minimalen. Če za hip pustimo ta vidik ob strani, me zanima, ali je bil morda Tor je kakšen napačen korak pri zasnovi programov. Zanima me tudi, kako zasebni sektor sodeluje ali sodeluje tako, kot bi si želeli, zato da se vendarle naredi razlika. Še kolegica iz komisije, vi ste omenjali nekatera politična vprašanja. Govorili ste o migracijah. Za vse tri imamo vprašanje. Veliko predlogov imamo na voljo, tudi kart, modro karto in tako naprej. Zanima me, kako gledate na zakonito priseljevanje. Rekli ste, da mladi predvsej zamerijo zaradi trenutnega stanja, kje se bo potem to odrazilo. Izpostavili ste tudi konkretne projekte, pri katerih sodelujete. Me pa zanima bolj konkretno, ali lahko te programe razširimo, kljub temu, da so programi koristni in pomembni. Se mi zdi, da je vse to zgolj kaplja v morje. Ne spodkopava vašega dobrega dela, vedno treba začeti s prvim korakom, ampak zanima me, če obstaja kakšne priložnosti za uresničitev vsega tega. Še sklepno vprašanje. Prisluha sem vsem trem. Na določeni ravni je res vse presuljivo, da nas kar presega soočamo se s podobnimi problemi, ne ravno v enakem obsegu, ampak kljub temu, naprimer, ko gre za kakovost delovnih mest, ko gre za dostojno delo in tako naprej in tako dalje. Če si pogledamo ZDA in Evropsko unijo o Afriki, ne vem toliko, mi lahko sami poveste, ugotavljamo, da je vedno več sredstev namenjenih tistim, ki že imajo bogatstvo, namesto da bi se ta sredstva porabljala za to, da zagotovimo to vrstno delovno mesto, o kakršnih danes govorimo. Zanima me, ali je po vašem mnenju prišlo do podobnega razvoja dogodkov tudi v Afriki. Hvala. Hvala lepa za ta vprašanja. Gospa Sintija, boste vi besedo dobili prvi ter predstavili pogled Iloja. Izberite vprašanja, za katera mislite, da nam lahko podate odgovor ali pa vsaj neko zamisel o tem, kakšen naj bi odgovor bil. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi vsem cenjenim kolegom, ki ste se oglasili. Osredotočila se bom na tri področja. Nekatera od teh vprašanj so namreč med seboj povezana. Naj začnem z zelo pomembno, elokventno točko, ki ste jo podali v zvezi z dostojnim delom. Kako resno to jemljemo? To vrstna razprava poteka tudi v regiji, v Afriki, pa tudi na svetovni ravni dve zadevi se običajno izpostavita. Kot prvo, ciljev trajnostnega razvoja ne moremo doseči tako, da bomo zmanjšali ali celo odpravili revščino, če ne bomo istočasno reševali tudi vprašanja dostojnega dela. Če se bomo osredotočili zgolj na kvantiteto delovnih mest, potem nosimo to tveganje, da bo več ljudi delalo, pa bodo kljub temu revni. Da bodo delali znotraj te pasti revščine. To vpliva potem tudi na naložbe in potrošnjo. To vpliva na rast. To vpliva na razvoj. Gospodarsko gledano je to neučinkovito in tudi nesmotrno. Zato moramo razpravljati tudi o dostojnosti dela. Če pa pustimo to ob strani. Svet se osredotoča na to, da zagotovimo temeljne pravice vsem ljudem, vključno z delavci. Dostojnost dela je zato z tega vidika še toliko bolj pomembna, ker ima širšo razsežnost. Pri tem bi tudi ostala. Skratka, na teh dveh ravneh poteka nek razsvetljeni lastni interes globalne skupnosti, da se premaknemo od besed k dejanjem, da končno zagotovimo dostojna delovna mesta, ker bo to situacija, ki bo konec koncev koristila vsem. Druga razsežnost, ki bi jo rada izpostavila, je povezana z različnimi intervencijami. Za nas kot mednarodno organizacijo dela je večplastna narava katerekoli pobude ali kateregakoli prizadevanja za odpravo brezposelnosti mladih bistvenega pomena par primerov. Govorimo o razvoju veščin in znanj. Ampak ne glede na to, kako dobre politike imamo na tem področju, ko gre za razvoj veščin, ne glede na to, kako učinkoviti so programi, če ni učinkovite doslednosti s trgovinsko politiko, z makroekonomsko politiko, z politiko industrializacije in z drugimi politikami, tudi s kmetijsko potem teh dividend ne bomo želi. Skratka, gre za integriran večsektorski pristop. Kako pa lahko storimo še korak naprej? Vsa področja, ki sem jih izpostavila, so pomembna. Ključno področje, ki je res bistvenega pomena, ko gre za nadgradnjo, pa je, da zagotovimo dostojno delo zlasti za mlade, za mlade moške in ženske dostojno delo mora biti osrednja komponenta makroekonomskih politik, mora biti osrednja komponenta nacionalnih razvojnih politik in tudi osrednja komponenta centralnih in drugih politik. V stikih z predstavniki Evropske unije se vedno bolj osredotočamo na te elemente. Zasebne naložbe, predlogi zasebnega sektorja, v kolikšni meri obravnavamo tudi potencial za ustvarjanje delovnih mest. To so ključna področja, ki nam bodo pomagala pri tej nadgradnji. Konkretno vprašanje ste zastavili tudi v zvezi s tem, kako lahko Evropski parlament podpre ta prizadevanja, da se lotimo izzivov to so izzivi, istočasno pa tudi priložnosti, če bomo z njimi spretno ravnali. Najprej je treba sploh priznati, da je ta izziv globalni izziv. To je izziv, s katerim se soočamo vsi. Enako velja tudi za priložnosti. Priložnosti so priložnosti, če jih žanjemo za vse. Zdaj obravnavamo Afriko, zato ker je izzivov tam trenutno bistveno več. Se pa lahko to zgodi kjerkoli, v katerikoli regiji. Če se katerakoli regija sodoča z večjim številom izzivov, se moramo na globalni ravni temu posvetiti, da bo tisto, o čemer smo se pogovarjali leta 1995, postalo nekaj pozitivnega in ne grožnja. V deklaraciji iz Filadelfije piše, da je revščina grožne blagostanju posod po svetu. Kot sem rekla, to ne velja zgolj za globalno raven, temveč tudi znotraj držav. To bi povezala tudi z vprašanjem vse večjih neenakosti. To ni problem zgolj v Evropi, to ni zgolj geopolitični izziv, neenakost se povečuje znotraj regij, v tem primeru govorim znotraj afriške celine, pa tudi znotraj držav. Če vam podam primer. Mislim, da je Svetovna banka objavila poročilo v lanskem letu o neenakostih. Številne države v Južni Afriki so bile priča povečanju neenakosti. To vpliva potem na socialno kohezijo, to vpliva na mir, to vpliva na stabilnost, to seveda vpliva tudi na socialno-ekonomski razvoj. To je recept za tisto, čemu smo zdaj priča. To je povečana radikalizacija na številnih delih celine in tudi na številnih koncih sveta. Še zadnja pripomba. Še vedno sem pri kakovosti delovnih mest, zlasti z vidika podjetništva. Na podjetništvo gledamo kot na eno komponento, ampak podjetništvo ki povzroči, da vedno več ljudi dela v okviru formalnega gospodarstva, je podjetništvo, ki je zgrešilo smer. Mi si želimo, da bi podjetništvo, da bi razvoj podjetništva pomagala pri delovanju podjetij, ki so usmerjena v rast. Ta podjetja moramo podpreti, da bodo prispevala ne samo na nacionalni ravni, temveč tudi na globalni ravni. Še veliko drugih točk bi rada izpostavila, ampak bom pustila preostalima panelistoma, da dopolnita. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Kristjansen. Hvala lepa. Glede tega prvega vprašanja. Evropa je zelo raznolika, tudi za Afriko velja enako, glede tega ni nobenega dvoma lahko govorimo o številnih razsežnostih te raznolikosti, ampak kaj nam je skupno pri agendi za zaposlovanje? Kmetijska proizvodnja je velik izziv v številnih državah. To ne pomeni, da se moramo izziva lotiti na enak način, ampak kmetijska proizvodnja, ko gre za temeljne polščine, tu se namreč zaposluje največje število ljudi, tu mladi nimajo kakšnega interesa za iskanje dela v sektorju. Tu prihaja do uvoza hrane, to pa vpliva na makroekonomsko politiko. Afrika uvaža dena hrano, to velja tudi za Evropo, še zlasti v Zahodnji Afriki je ta problem velik. To je naš skupen izziv. S tem pa se poveže še en element, ki je bolj pomemben z vidika tradicionalnega pogleda na kmetijstvo. Kmet je pač zaposlen v kmetijskem sektorju, ampak upoštevati je treba celoten kmetijsko-poslovni model, tudi trgovino, potem skladiščenje, logistiko, promet, hranimo mesta. Afrika se vse bolj urbanizira, zato se sprašujemo, kako lahko nahranimo vsa ta mesta kako lahko ustvarimo delovna mesta znotraj teh prehrambenih verik. Rešitve so dokaj enostavne. Ali bodo piščanci prišli iz nizozemske ali jih bodo ozredili v Maputu, če sem zelo konkreten. Ali bodo nizozemski kmetje bolj učinkoviti pri trgovanju ali bodo boljši pri prodaji svojih piščancov, kot bodo tisti, ki jih vzrajo v Maputo ali bodo nizozemci bolj uspešni od Mozambika. To velja za številne prehrambene proizvode v tem trenutku. Obstaja zelo velika stopnja popraševanja na nacionalni ravni, torej v Afriki popraševanja ne moremo zadovoljiti in to velja za številne afriške države. Je pa res, da če je stanje v državi nestabilno, bomo težje našli rešitve, kot bi jih v državi, ki je bolj napredna. Se pravi, raznolikost se bo pojavila posod. Mislim pa, da je to predvsem pomembno izhodišče. Glede drugega vprašanja, kako lahko odbor za zaposlovanje v Evropskem parlamentu pomaga. To je bilo pravzaprav prvo vprašanje, ki sem si ga zastavil tudi sam, ko so me prosili, da prispevam k tej razpravi. Zadnja kolegica, ki je spraševala, je podala tudi že odgovor, po mojem mnenju. Gre za zakonito priseljevanje. Povežimo točki A in B. Sam sem omenil 700 milijonov, eno milijardo, da ne omenjamo sploh starostne strukture ljudi v Afriki in v Evropi. Na številnih področjih evropske države enostavno potrebujejo več delavcev. Nemčija no, sicer ni uljudno to reči, ampak realnost je takšna, kot je. Zato se moramo vprašati, kako se tega lotiti na tak način, da bomo vsi upleteni imeli koristi. Krožna migracija, tudi tu je treba upoštevati pomisleke vseh držav, gostiteljic, gostiteljičnih celotnih socialnih struktur, upoštevati je treba tudi matične države. V času, ko je Nemčija predsedovala G20, je panel zasedal tudi na temo zaposlovanja, ko gre za integracijo migrantov v trg dela. Govorimo o zakonitih migrantih, torej o posameznikih, ki imajo priznan status, da lahko pridejo k nam delati. Integracija na nacionalnem trgu dela je zelo pomembna za migrante. Veliko se lahko naučimo od drugih držav, pa tudi preko pilotnih projektov. Lahko se učimo sproti, lahko se učimo drug od drugega. Nekateri se naučijo več, drugi manj, ampak to je tematika, ki se pogosto pojavlja tudi na ravni skupine za zaposlovanje. S tem je povezano vprašanje trgovine. Prej sem omenil kmetijsko trgovanje, Če ljudje in blago ne morejo priti, gre do tja finance, obstaja prost pretok financ. Ampak popraševanje po delovni sili bo poknalo tudi popraševanje po proizvodih. Se pravi, najprej mora biti prisotno popraševanje po nečem, kar pomeni, da se spet vrnemo nazaj na trgovinsko agendo. Tu se potem vključi še zaposlovalna agenda v smislu, kakšne omejitve obstajajo na tem področju. Obstaja ogromno teh minimalnih zahtev, vprašanje pa je, dokam lahko gremo. To je zelo sivo področje, zlasti v kontekstu trgovine. Na koncu pa še vprašanje v zvezi z zasnovo programov, kateri delujejo bolje. Veliko se razmišlja, pogovarja, sočustuje, ko gre za integriran pristop, ampak v praksi na lokalni ravni so zadeve še deset tisočkrat težje. Če začnete razmišljati, kje bomo integrirali, je eno, da rečete, aha, na makro ravni je to tako, ampak na regionalni ravni je pa nekaj posebno drugega. Lahko integriramo na ravni nekega ozemlja, na ravni verige. Se pravi, da se uskladita obe plati, popraševanje in ponudba. Če gre za, naprimer, popraševanje po določenih veščinah, bomo morali razvijati sektore, kjer te veščine potrebujejo. Zasebni sektor lahko tu igra pomembno vlogo, tudi multinacionalke, ampak na terenu samem smo priča temu, da oblikovanje vrednostnih verik prinaša neke vrste platformo za sodelovanje delavcev, proizvajalcev, podjetij. Na nek način pripravljamo pilotne projekte in zasnove za integriran pristop. Še vedno smo v učni fazi, nismo še v tej fazi razvoja v širšem obsegu. Priznavamo, da je to smer, v katero moramo iti, priznavamo pa tudi, da se moramo še veliko naučiti sistemi za učenje se vzpostavljajo sproti. Evropski parlament eh, zahteva, da vzpostavimo te sisteme za učenje. Še zadnja pripomba glede neenakosti. Bi se povrnil nazaj na digitalna delovna mesta in na prihodnost zaposlovanja. Največja grožnja se skriva v tem, da bo tehnološka revolucija še dodatno povečala neenakosti. med državami, pa tudi znotraj držav. Tehnološka agenda, tehnološki razvoj, lovljenje tega razvoja prinaša velike priložnosti tudi za razvoj v Afriki, še posebej v Afriki. Ampak to se ne bo zgodilo kar tako. Potrebujemo celoten ekosistem, ki ga je treba še okrepiti. Začeti moramo z osnovami, lahko so to regulativne reforme na področju internetnih storitev, ampak gre za zelo pomembno področje. Zato moramo biti previdni, sicer se bo neenakost še povečala med državami in znotraj držav. Hvala. Najlepša hvala. Besedo bom predala še predstavnici komisije, gospe Montesi. Slišali smo veliko o trgovini. da lahko iz trgovine tudi nekaj dobrega potegnemo. Trgovina se je v zadnjih treh letih zelo razvijala, tudi trgovinski sporazumi z Afriko, z drugimi deli sveta. Ne gre zgolj za trgovanje z blagom, gre za veliko več. Bi lahko povedali tudi par besed o tem mogoče? Ko govorimo o kmetijskem sektorju, vse lepo in prav, ampak zanima me, kaj je z podnebnimi spremembami. Do podnebnih katastrof prihaja v vzhodnem delu Afrike, v zahodnji Afriki, kolikor vem ne, v vzhodnji Afriki pa imajo hude težave. Kaj lahko storimo skupaj? In seveda nove tehnologije. To bo tretja točka na seznamu stvari, ki jih moramo še postoriti. Vem, da se v nekaterih delih Afrike zadeve zelo hitro odvijajo, vsaj kar zadeve digitalni razvoj. Ali lahko mi kaj storimo skupaj, da bomo vsi imeli koristi, tako Evropa kot Afrika? Sami izberite, na katero vprašanje boste odgovorili. Izvolite. Merci. Hvala lepa, veliko vprašanj ste zastavili. Če se vrnem na vprašanje v zvezi z mirom, svobodo, kako lahko Evropa poda svoj odziv s tem v zvezi. Kot je rekel Ljuk, gre za eno celino, ampak na tej celini se pojavljajo zelo različne situacije. Nekatere države rastejo, stopnja razvoja je zelo visoka v teh državah bi se lahko res osredotočili na dostojno delo. Obstajajo pa tudi druge države, kjer so razmere zelo nestabilne, krhke, veliko nevarnosti je in včasih je cilj tam zgolj ta, da nahranimo prebivalstvo. Jasno je, da Evropska unija spreminja svojo raven podpore pač na osnovi razmer v državi, s katero se ukvarjamo. Ravno kar sem se vrnila z severozahodnega dela Nigerije, kot veste, tam redno dnevno prihaja do napadov strani Boko Harama. Gre za osrednji del Nigerije pravzaprav. Ta država je bila ena od največjih potencijalov v Afriki, tudi ko gre za rast in razvoj. 400 milijonov prebivalcev bo imela ta država v letu 2030. Srce kmetijske proizvodnje se nahaja prav v tem območju, kjer prihaja do terorističnih napadov strani Boko Harama, zato je trenutno tam kmetijska proizvodnja prekinjena. Mi smo posegli, skušali smo podpreti predvsem mirovni proces, da se razreši konflikt. Je pa res, da je vse skupaj povezano potem tako s kmetijskim sektorjem, kot tudi s sektorjem zaposlovanja. Politična situacija vpliva na to. Moramo pospostaviti to povezavo, varnost, razvoj. Kadarkoli se ukvarjamo z varnostno situacijo, se lahko lotimo tudi tistih bistvenih elementov za to, da bomo zagotovili hiter gospodarski razvoj, takoj ko bo stanje normalno. Zato, da bomo nudili ne samo humanitarno pomoč, temveč da bomo lahko zagotavljali osnovne storitve v teh taboriščih, da bomo lahko zagotovili potem tudi poklicno usposabljanje ljudi v taboriščih, da bodo takoj nadaljevali z svojo udeležbo na trgu dela, takoj ko se zadeve razrešijo. Je pa res, da se soočamo s številnimi izzivi na afriški celini vloga parlamenta, kakšna naj bo ta vloga? Najprej bi rada podprla to, kar je rekel Ljuk. Pomembno se mi zdi to, da še naprej ustrajamo na naložbah v človeški kapital. Upoštevati je treba potrebe te celine, ulagati v izobraževanje, poklicno usposabljanje v človeški kapital. če bomo delovali sami, bomo imeli omejen vpliv, ki pa vseeno ni zanemarljiv. Razvojna politika nam pomaga, da tudi, ko gre za posredovanje, lahko storimo več. V zadnjem obdobju smo sicer nekoliko opustili ta izobraževalni sektor, ker smo se posvečali drugim. Mislim pa, da bi morali vseeno ustrajati na tem, da se več stori v sektorju izobraževanja, poklicnega usposabljanja v Afriki, vlagati je treba v človeški kapital. To je bilo potrjeno, se mi zdi, tudi na tem socialnem vrhu v Göteborgu, kjer so govorili, da moramo zagotoviti nova sredstva za izobraževanje. Povdarili so, kako pomemben je sektor izobraževanja. To je pomembno sporočilo. Je pa to seveda povezano tudi z vprašanjem migracij na ravni civilne družbe, na ravni vlad v Evropi obstajajo sile, ki želijo, da bi se prioritete premaknile, da bi prednostno obravnavali ne migracije, temveč nasprotovanje migracijam na celi črti, naj se gre za nezakonite ali pa za zakonite migracije. Zato se mi zdi, da bi morali obravnavati izzive na globalni ravni, kar pomeni, da moramo obravnavati vprašanje zaposlovanja v Evropi, vprašanje zaposlovanja na afriški celini. Razmišljati moramo o tem, kako prekiniti s tem trendom umiranja ljudi v puščavah v Afriki, v sredozemlju. Potrebujemo bolj konstruktiven dialog s partnerskimi državami v Afriki. Pomembna vloga parlamenta bi lahko bila torej, da vzpostavi drugačen glas v primerjavi s tistimi, ki vršijo pritisk na Evropo in ki nasprotujajo migracijam. Ki so proti migracijam nasplošno, proti zakonitim in ne le nezakonitim mislim, da bi morali obravnavati predvsem zakonite migracije, ker bomo s tem lahko spostavili tudi bolj konstruktiven dialog s partnerskimi državami. Integriran pristop, to ste omenili, prej sem že podala primer. Zgolj en primer sem navedla, ta projekt v Nigru. Je pa to primer, ki kaže, kako lahko danes dajemo prednost integriranemu pristopu. Integriran pristop je pristop, s katerim naj bi dosegli cilj, ki smo si ga zadali, pri čemer bomo poštevali vse politike in vse modele za posredovanje na makroekonomski ravni, na ravni sobraževanja. Potem tudi na tehnični ravni. Na kmetijski ravni gre za posredovanja na ravni socialnih politik. Izzivov je veliko, magičnega recepta ali rešitve ni. Izzivi so pomembni, veliko truda vlagamo, ker želimo, da bi lahko analizirali, identificirali tiste najbolj primerne programe, da bi lahko še enkrat identificirali te vrednostne verige v okviru gospodarskih analiz želimo natančno oceniti, kje naj posežemo v kmetijskem sektorju, v katerem delu verige, zato da bomo lahko v tem danem sektorju vzpostavili dostojno delovno mesto. Glede trgovinskih sporazumov, res je, veliko smo delali na tem. Pri afriški celini imamo to srečo, da smo uspeli skleniti gospodarska partnerstva v Zahodnji Afriki, naprimer, tam sploh še nismo uspeli identificirati partnerov, če izključim Mauretanijo in Nigerijo. Težave imamo z nekaterimi partnerskimi državami, predvsem, ko gre za prikazovanje gospodarske prednosti za same države. Zakaj je za njih pomembno, da se sklenejo te sporazumi. Nekaj časa bomo še potrebovali, verjetno bomo morali opraviti dodatno delo, pripraviti študije za to, da jih prepričamo v to, da je podpis teh sporazumov nekaj, kar prinaša prednosti tudi njihovemu gospodarstvu. Še eno pomembno vprašanje. Podnebne spremembe. Podnebne spremembe prav tako predstavljajo zelo pomembno politiko To je primer politike, pri kateri zagotavljamo mainstreaming. Kaj to pomeni? Ko financiramo, ko podpiramo ukrepe na kmetijskem področju, upoštevamo tudi, kakšen je podnebni vpliv teh kmetijskih ukrepov. Kako lahko, naprimer, spodbudimo učenje o kmetijskih tehnikah in kako lahko spodbudimo izvajanje kmetijskih tehnik, ki so prijazne do okolja. Podnebne spremembe so danes izjemno pomembno vprašanje, ki ga moramo analizirati prečno v kontekstu vseh ukrepov, ki jih izvajamo. Sem sodijo tudi ukrepi na področju kmetijstva. Kot smo danes stalno povdarjali, kmetijski sektor je pomemben kapital za ustvarjanje delovnih mest na afriški celini. Hvala lepa. Najlepša hvala. Počasi se bližamo koncu te razprave. Res sem hvaležna, da ste se lahko udeležili današnjega zasedanja in da smo tako lahko tudi pričeli s to vrstnimi razpravami in pokazali, kako je vaša agenda pravzaprav zelo blizu naši v našem odboru. Začeli smo z razpravo o dostojnem delu in mislim, da je to na samem vrhu naših prioritet v odboru. Seveda nas pa zanima tudi svet izven Bruslja in izven Evrope. In prav zato smo res zelo veseli, da ste se nam lahko pridružili in sodelovali v naših razpravah. Z delom bomo nadaljevali in tako zagotovili kontinuiteto. Nadaljevali bomo torej z našimi stiki in širili znanje o tem, kaj se dogaja v drugih delih sveta. Afrika je naša sosednja celina in seveda nas zanima, kaj se dogaja tam, eh, kaj, kje ravnamo napak, kaj še lahko izboljšamo in kje lahko zagotovimo enake pogoje za vse. Hvala torej, da ste se nam pridružili. In zdaj lahko počnemo, kar pač želimo, še naslednji.